Good afternoon, everybody. A very warm welcome in um, this new meeting room. I think this is the meeting room for the next. Dobar dan vsem skupaj v novi dvorani. To novo dvorano bomo uporabljali v naslednjih treh mesecih. Predlagam, da začnemo s sestankom in spremimo dnevni red. In sicer z eno spremembo. Na zahtevo poročevalke gospe Harams točka 9, torej okvir skupnosti za jedrsko varnost. E, to točko bomo obravnavali jutri, konec popovdneva, približno ob šestih zvečer. Requests, so... The... Nihče ne ugovarja, torej je ta sprememba sprejeta. Moram povedati tudi, da so na voljo vsi jeziki za tolmačenje. In ta sestanek se tudi prenaša danes popovdne po spletu. Rezultat pisnega postopka je, da so se koordinatori pri tem pisnem postopku strinjali, da srečanje v ponedeljek popovdne 16. marca letos bo potekalo kot običajno od 3. popovdne do pol sedmih. In na ta dan bomo lahko tudi glasovali in razpravljali od petih naprej. Torej, srečanje tega odbora 16. marca bo na programu. Zdaj pa prehajam na točko 3. Sprejetje zapisnikov sej. To bomo sprejeli, če ne bo nobenega ugovora do konca tega sestanka. Zdaj pa prehajamo na točko 4 na dnevnem redu in sicer sprememba uredbe o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov glede tržnih standardov za perutninsko meso. Tu besedo predajam gospodu Boguslavu Soniku, ki je tudi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 perutnina, ki se uživa v državah članicah, mora biti kar najboljše kakovosti glede na varnost prehrane. Zagotoviti moramo, da evropski potrošniki ne bodo v nikakršni nevarnosti. Ocene tveganja so zato pomembne in jih je treba izvajati v kontekstu javnega zdravja. Od 90-ih let se je poraba perutnine povečala. Isto velja tudi za vse proizvode iz perutnine. Ker je tako, smo začeli bolj natančno spremljati proizvodno in pa proizvodni proces. leta 1997 so zdravstveni pomisliki vodili v konec uvažanja perutnine iz ZDA in sicer zaradi različnih kemikalij, ki jih je perutnina vsebovala. Treba je upoštevati tehnološki napredek in zato oblikovati novo definicijo perutninskega mesa. Trenutna definicija je preveč omejujoča in ne omogoča uvoza iz tretjih držav. Dokument, o katerem razpravljamo, bi lahko vodil v pravne nejasnosti in negotovost. Zato zavračam besedilo komisije, s katerim želijo spremeniti to uredbo. Prizadevajo si za izbris definicije svežega perutninskega mesa v točki 2.5. To bi ustvarilo konflikt med preambulo in pa operativnim delom besedila. Kot odvetnik in pa član odbora za okolje, katerega glavni namen je, da pazi na interes javnega zdravja. Pozivam kolege, da podprejo ta predlog spremembe o izbrisu definicije. Na eni strani imamo kmete, ki morajo spoštovati vse strožje kriterije v proizvodnem procesu, imamo pa tudi uh, kriterije za dobro počutje živali. Po drugi strani pa imamo kemično predelano meso iz drugih držav. Torej, odločiti se moramo, zakaj se zauzemamo za, za proizvodno doma ali za uh, uvoz izdelkov, ki vsebojejo kemikalije. Hvala, gospod Sonik dva govorca imam na svojem seznamu, gospod Ferreiro, ki je poročevalka v senci, ona iz, iz skupine socialistov, pa še Ljotar iz skupine GUE. Oui, merci. Gospa Ferreira. Uh... Moi, je, je salue la, la proposition de la Commission qui. Euh... Pozdravljam predlog komisije, da jasno določa določene točke in nam tudi omogoča, da smo bolj natančni pri različnih definicijah. Ne razumem pa vsem stališča našega kolega, da se točka 2.5 izbriše, kajti to bi spremenilo našo definicijo svežega perutninskega mesa. Mislim, da moramo ohraniti definicijo, ki jo predlaga komisija. Želim vprašati komisijo nekaj v zvezi s predlogom, ki je bil predložen v svetu in pa potem zavrnen decembra. Gre za uporabo različnih substanc klorina. te se uporabljajo za dekontaminacijo piščančega oziroma perutninskega mesa. Ta predlog je bil podan decembra in je še vedno omenjen v osnutku resolucije oziroma uredbe. Zanima me, ali se strinjamo s to referenco o dekontaminaciji. Ne vem, ali to lahko stane v besedilu in to je moje vprašanje za komisijo kot sem rekla, ne razumem pa dobro predloga našega kolega. Hvala, gospa Ferreira. Gospa Liotar. Hvala, gospod predsednik. Perutni ne, danes ne proizvajajo več na kmetijski način, torej na kmetijah, ampak na industrijski način. In rada bi govorila o tem, ampak ker to ni tema poročila, ne bom se zdaj spuščala v to. Na nizozemski televiziji imamo sponzorje, ki se prizadevajo za krepitev proizvodne perutnine. Ko si ogledamo situacijo v industriji, In pa dejstvo, da moramo uporabljati perutnino, ki gre skozi nek dekontaminacijski proces, ta perutnina pa je iz ZDA, mislim, da ne bi smeli pri tem sodelovati, če predlog spremembe poročevalca pomeni, da bodo potrošniki dobili nekaj uh, kar se imenuje sveže perutninsko meso, pa to v resnici ni, potem podpiram to, ta predlog spremembe. Svež, to je pomembno, da je meso svežo in v tem primeru lahko poročevalca podprem, bi pa rada nadaljno razlago. Gospod Hopenštet. Ja, Kratek bom s tem dokumentom se nisem tako intenzivno ukvarjal, kajti ukvarjal sem se z drugimi rečmi. Načeloma pa moramo paziti na sledeče. V Nemčiji, v Evropi imamo higijenske predpise za proizvodnjo. In to se začne že pri jajcih, to se začne pri, že pri um, kokoših, pri nesnicah. imamo visoko kvalificirane metode in majhne in srednje velika podjetja igrajo veliko vlogo na trgu in ne smemo vse metati v isti lonec. Potem pa so tu še klavske metode. Sam sem 25 let delal v proizvodnje perutnine in vem, kako je to videti v velikih podjetjih in vem, kako visoke so zahteve, uh, eh, higijenske zahteve za klanje. In te metode klanja morajo biti takšne, da ne povzročajo bolečin. Potem pa se ti standardi nadaljujejo vse do embaliranja. Visoki standardi veljajo, lahko gremo v katerokoli evropsko državo. Predstavljam si, da je posod enako. Poskrbeti moramo za to, da ohranimo te visoke standarde in da jih predpišemo tudi vsem, ki nam dobavljajo meso. In tisti, ki se ne držijo teh standardov in higijenskih predpisov, ne smijo vstopiti na naš trg. Ti predpisi so posebej jasni in vsi jih moramo upoštevati. V smislu potrošnikov in tudi v smislu zaščite živali je to pomembno. Hvala lepa. Bedankt collega Hoppenstedt, dan is nu het woord aan de heer John Bowis. Hvala gospod Hoppenstedt, John Bowis. Zahvaljujem se kolegu za njegovo mnenje. Želim samo izpostaviti neko temo, ko berem stavek o avtorizaciji določenih snovi za Mm, da se prepreči površinska kontaminacija trupel perutnine. Ko to berem, se spomnim bitke, ki smo jo imeli pred nekaj meseci in sicer glede uvoza ameriške perutnine. Oni so svoje piščance um, ehm, karmili tudi s klorinom in gotovo si ne želimo, da bi jedli take piščance. Zanima me, ali se to dogaja tudi iz Kentucky Fried Chicken, ali se tam upoštevajo standardi in kako je s problemom označevanja. To bodo že oni rešili, sam pa si želim potrditve strani svojega kolega in pa komisije da nič tukaj ne bo odprlo poti za uvoz piščancev s klorinom. Kajti, kot rečeno, nekateri pravijo, da če mi dajemo neke snovi, potem tudi američani lahko dodajajo določene kemikalije. Hvala. <clears throat> Hvala, gospod Bowis. Tu smo. S tem smo končali seznam govorcev, zdaj pa ima besedo predstavnik komisije. Gospod Lude. Ok, škežemo.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 če predlog ne bo sprejet, bo umaknen predlog spremembe definicije. Gre za postopkovno vprašanje, kajti predlog bomo podali tak, kot je, v svet, da prihranimo čas. Upamo, da bo svet umaknil svoj del glede spremembe definicije svežega mesa. Upamo, da se bo to lahko obravnavalo skupaj z dekontaminacijskimi snovmi. Torej, umaknili ga bomo, če del o substancah ne bo, če substance ne bodo avtorizirane. Potem je tu še vprašanje, ali bomo umaknili točko 5 oziroma 2, 5. Tu gre za pojasnilo definicije o pripravi svežega mesa oziroma priprave oziroma pripravkov svežega mesa. Ne vem, zakaj je bil podan ta predlog. Poročevalec je govoril o boljši kakovosti in očitno si predlog prizadeva za to. Izognili se bomo temu, da bi potrošnika zavajali na tak način. Jasno bomo povedali, da sveži pripravke iz perutnine zahtevajo sveže meso. Tega ne moremo narediti z mesom, ki je bilo zmrznjeno in potem odtaljeno in spet zmrznjeno. To bi potrošnika zavedlo zaradi pomislekov glede kakovosti. Mislimo, da je potrebno uvesti to pojasnilo k definiciji pripravkov iz svežega mesa. Gospod Bois, on nas je vprašal, ali bodo ZDA tu upletene ali bodo tam organizirali kako razpravo. To je stvar ZDA, ampak kot vem, so že začeli s pogajanji in posvetovanji, da bodo videli ali potem nadaljevati s kakšnim forumom. Upam, da sem pokril vprašanja, ki so bila izpostavljena. Če ne, me opozorite. Hvala. Hvala. Zdaj pa besedo dobi še gospod Sonik. Videti z vstopinja predstaviteľa komisije. Gospod predsednik, hvala. Kot ste slišali od predstavnika komisije, gre za nenavadno situacijo. Govorimo o osnutku, ki je bil zavrnjen 19. decembra lani. Moji zadržki so naslednji. Ne morete dovoliti, da se uporabljajo kemične snovi in to, da pride do tega skozi stranska vrata. Tudi glede svežega mesa je tako in upam, da nam bo komisija pri tem pomagala. To je razlog za moj predlog spremembe. Zato sem tudi kritičen, kajti predstavnik komisije je rekel, da želijo izboljšati to do naslednjega sestanka sveta, tako da se do takrat rešijo vsa vprašanja in pomisleki glede kemijskih snovi. Eh, Hvala, gospod Sonik. S tem smo zaključili to točko. Rok za vložitev predlogov sprememb je danes, 9. februarja, ob 6. zvečer glasovali pa bomo 17. februarja tu v odboru Envi. Potem bo to šlo še v odbor Agri, kjer bodo glasovali 31. marca, na plenarnem zasedanju pa bomo to obravnavali aprila. S tem torej zaključujemo razpravo o tej točki in besedo predajam gospe Drčar Murko ki je poročevalka. Zdaj bo dobila besedo, da predstavi svoje poročilo o zaščiti živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene. Izvolite. You, colleagues, uh, Hvala. Oprostite. Gospod Bovis ima še postopkovno vprašanje. Opravičujem se poročevalcu, ampak želel sem samo povedati Še nekaj o tej temi. Mislim, da se rok za predloge spremembi steče, še preden zaključimo s sestankom danes. To ni pametno. Mislim, da bi ta rok lahko podaljšali za dan ali dva. Tako bi lahko izpolnili svoje obveznosti in oblikovali tudi svoje mnenje za glavni odbor. Zdaj bomo imeli naslednjo razpravo. Gospa Drčar Murko bo zelo zgovorno predstavila svoje poročilo. In težko bo predloge sprememb vložiti do šestih, ko imamo še druge stvari na dnevnem redu. Tako da 24 ali 48 ur več ne bi škodilo. Problem je, da moramo glasovati 17. februarja. In če ne bomo glasovali 17. februarja, moramo to preložiti na 16. marec. In to je problem. Kdaj uh, pa zaseda oziroma glasuje odbor za kmetijstvo? Mrs. Murko. Gospa Darčar Murko, izvolite. Želela sem samo razložiti, zakaj delamo v teh nenavadnih okoliščinah. Ta razprava poteka danes in tudi rok za predloge sprememb je danes. Rok za poročilo odbora Agri, ki je tu vodilni odbor, je 18. marec. Agri ne bi tega upošteval, če ne bomo zaključili danes in glasovali naslednji teden. Bovis, sorry, I, I... Gospod Bovis, oprostite, ogledali smo si dosje in odbor Agri bo glasoval šele 30. ali 31. marca. Rok za poročila poročevalcev oziroma predpogoj, da tam na odboru Agri upoštevajo naše poročilo, je, da mi razpravljamo in glasujemo preden to naredijo oni. Kot sama razumem, odbor za okolje ni našel druge možnosti, kot da se glasuje danes. Sama sem se znašla v precej nenavadnem položaju. Osnutek mnenja sem morala pripraviti prejšnji teden v dveh dneh. To so gotovo bile nenavadne okoliščine. Odločila sem se da to storim. Ampak to so bile vseeno izjemne okoliščine. Boris in Mrs. Jackson. Um, lahko predlagam, da imate moj predlog na mizi v teku te razprave, tako da bomo videli, ali lahko najdemo nekaj dodatnega časa. Uh, še po šesti uri danes, ker resnično ne razumem, zakaj, če glavni odbor ne glasuje pred 31. marcem, zakaj ne bi mi uh, malo podaljšali te roke. Kaj ti časa imamo kar predsej. When we have all the amendments in English, we can do it tomorrow. lahko predloge sprememb eh, podate do jutri. Jutri opovdne. Gospa Jackson. Um, Nisem povsem prepričana, če me slišite ali deluje. Mislim, da bi pomagalo, če bi rok podaljšali do jutri. Bi pa moral ta odbor ugovarjati, da nismo tu vodilni odbor. Vem, da dobro počutje živali spada v pristojnosti odbora za kmetijstvo, ampak mi smo odbor, ki je odgovoren za testiranje na živali, za testiranje za kozmetične proizvode. In direktiva ne bo veljala za kmetijske postopke, za označevanje živali in podobno. Ta direktiva torej ne velja za določene, določene vprašanja. In mi smo odbor za javno zdravje, za okolje in tako naprej. In zakaj bi morali odboru za kmetijstvo dati naše pristojnosti? Zakaj bi oni bili odgovorni za to direktivo? Mislim, da bi morali pisati predsedniku parlamenta in ugovarjati, da nas priganjajo pri oblikovanju mnenja. Tukaj sem, gospa. Mislim, da minimum, ki ga moramo zahtevati, je, da se nam podaljšajo roki. Zanima me, če se boste vi, gospod predsedujoči, sestali s koordinatorji in voditelji skupin ter povedali, da so tu pristojnosti napačno razdeljene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 ne moremo ponavljati postopka in mislim, da ne bi v tem primeru nič dosegli. V tem primeru je bilo to poročilo napačno dodeljeno odboru za kmetijstvo in ni prav, da nimamo ukrepljenega sodelovanja, ampak to je dejstvo. Upam, da bo naslednji parlament obravnaval ta vprašanja na bolj primeren način. Ne vem pa, če bi bilo prav zdaj preložiti ta poročila, kajti odločitev je bila sprejeta in to moramo sprejeti. Se lahko strinjamo, da vložite predloge sprememb do jutri o povdne. Zdaj pa imam besedo gospa Murko. Um, uh, Hvala, gospod predsedujoči. To je bil pameten predlog. Uh, Čeprav se strinjam, da bi to poročilo moralo biti dodeljeno odboru za okolje. Vendar pa se je konferenca predsednikov odločila na ta način. Zato bom zdaj podala razlago svojega osnutka mnenja. Rekla bi, da je že skrajni čas, da se izboljša stara direktiva, ki je bila narejena leta 86. Gospa Jackson je bila poročevalka, ampak kot vem, je bila med tistimi, ki so že deset let zatem zahtevali revizijo te dir dir direktive. Ta predlog komisije skuša uskladiti zakonodajo v Evropi. Prišli smo bliže razumevanja dobrega počutja živali v kontekstu poskusov na živalih gre za to, da se spodbujajo alternative poskusom na živalih. To je treba zmanjšati in pa tudi izboljšati postopke in to je temeljni kamen direktive. Ta metoda je ključni korak naprej v primerjavi z manj omejujočo zakonodajo v direktivi 86. Pomembno je tudi vzpostaviti zgorne meje dopustne bolečine in trpljenja živali pri poskusih na njih. Poskusi povzročajo uh, veliko trpljenje živalim in takih poskusov ne bi smeli izvajati. Torej imamo kar nekaj ciljev. kot poročevalka v tem primeru, zelo pozdravljam predlog komisije. Ta predlog vsebuje ukrepe, ki izboljšujejo boljše počutje živali, uvajajo tudi omejitve na podlagi mednarodno sprejetih načel dobre znanosti. Upoštevajo se tudi medicinske skrbi in pomisleki pri uporabi živali v znanstvene namene. Pozdravljam tudi razširitev obsega direktive, ki zdaj obsega tudi eh, čuteča bitja živali kot čuteča bitja in pa nevretenčarje potem so bile uvedene bolj človeške metode ravnanja z živalmi in pa uporaba primatov To bi morali takoj prepovedati. Imamo tudi primate F1. In sicer gre za potomce primatov, ki so bili ujeti v divjini. To je pomembno tako z etičnega vidika, kot z vidika dobrega počutja živali in pa ohranjanja živali. Ta ukrep bi zmanjšal pritisk na živali populacijo v divjini in bi tudi preprečil krutost, ki se povezuje s trgovanjem z divjimi primati. Vendar pa v nasprotju s predlogom komisije mislimo, da obstajajo tudi izjeme k, tem, k temu pravilu, naprimer v členu 15 in to omogoča tudi laboratorijske poskuse na ogroženih živalih. Zato bi morali uvesti varnostno klauzulo. Ta predlog je v skladu tudi z uh, načeli direktive iz leta 86. In različni standardi pri postopkih uh, na primatih in drugih živalih že veljajo. Treba je uskladiti zakonodajo po Evropi. Smo pa izpustili klasifikacijo postopkov v našem poročilu. Ni nekih kriterijev za klasifikacijo postopkov predlagali smo novo prilogo o resnosti klasifikacij. Prejšnji teden v sredo smo se pogovarjali o tem, kasneje pa smo nadaljevali z razpravo in odkrili, da se že odvijajo prizadevanja na tem področju, tako da je treba vzpostaviti klasifikacijo morda na podlagi švicarskega modela, ki je tudi obsegana v našem predlogu. To bi bilo samo tranzicijsko, samo prehodno in bi sprožilo zmedo v državah članicah, kjer že imajo tako klasifikacijo. Zato vas prosim za razumevanje, za razumevanje, zakaj sem sploh vložila to. Prilogo pa, kot sem rekla, smo oblikovali zato, ker nočemo podvajati naših prizadevanj v Evropski uniji in ker to zdaj ne bi bilo koristno. Povedali so mi, da bo klasifikacija pripravljena v 18 mesecih. In sicer klasifikacija za uporabo v vseh državah članicah. Rada bi izpostavila tudi načelo etičnega pregleda in avtorizacije v odstavku 4 našega predloga. Mislim, da je to ključnega pomena. Vemo, da se etičen pregled že uporablja v mnogih državah članicah v 21. Vendar pa to mora postati celovit del integracijskega procesa, da se namreč etični zadržki tudi vključijo v razpravo in direktivo o testiranju na živalih. Pomemben del je tudi uporaba živali v medicinske namene, potem pa ocena za nazaj to bo podalo dobre informacije, kot tudi metoda, ki sem jo prej omenila naša ekipa, gospe ob meni, pozdravljamo vse skupaj inšpekcije in sicer vsaj eno nenapovedano inšpekcijo na leto. Mislimo, da bi to idejo lahko še nadalje okrepili. In želimo si, zato sem tudi podala predlog spremembe, da bi se uvedla možnost inšpektorata na ravni EU. inšpektori iz EU bi lahko izvajali nenapovedane inšpekcije različnih organizacij, da se na ta način zagotovi, da se pravila enotno izvajajo v vseh državah članicah. Po mojem mnenju je tudi transparentnost eno od načel ki ga je treba okrepiti. Vemo, da se veliko raziskav odvija tudi na univerzah. Ti poskusi ponavadi niso tako pregledni in transparentni kot drugi. Zdaj imamo možnost, da take inšpekcije in preglede uvedemo kot obvezujoče. Tudi poročila in pa izsledki, naprimer o kršenju te direktive, bi morali biti objavljeni. Zelo se zavedamo, pomena zaupnosti informacij. Tudi to je del tega predloga. Naš predlog pokriva tudi to, se ukvarja s tem in držimo se tega načela. Vendar pa bi radi dosegli, da bi bilo potrebnih manj poskusov na živalih. In sicer še posebej takrat, ko rezultati že obstajajo na drugih področjih. Zato je pomembna izmenjava podatkov in pa uporaba podatkov, ki so bili doseženi pri drugih poskusih. to bi načeloma moralo potekati in bi tudi zmanjšalo potrebo po poskusih na živalih. So, uh, pa še vprašanje, kaj lahko mi, odbor Envi, prispevamo k ukrepitvi predloga komisije. Rekla bi, uh, da smo podali več predlogov sprememb. Mislimo, da bi morali eh, zagotoviti okoliščine, v katerih bo znanost lahko cvetela. Morali bi zagotoviti tudi, da bo v središču zakonodaj, da bodo poskusi, ki ne potekajo nujno na živalih. Hvala. Surface. Hvala lepa, gospod Darčar Morko. Na seznamu imam številna govorca, gospod Hopenštet. Mevrouw Grostet, de heer Bovis en de heer Ulmer. Dan is nu het woord allereerst. Najprej dobi besedo gospod Hopenštet kot poročevalec o senci EPP. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi rad jasno povedal, to, kar je povedal že gospod Bois in drugi, da bi bil postopek lahko fatalen ob enajstih smo dobili dokument od gospe Drčar Murko z predlogi sprememb Torej, sedaj smo rok za vnos predlogov spremen preložili na jutri in to je dobro. Ne delamo samo zase, ampak smo tudi na očeh javnosti. Delamo tudi za raziskavo, za raziskave in za industrijo. Imamo zelo malo časa za obravnavo tega dokumenta. Podlaga je dokument iz leta 86 in sedaj To pišemo znova leta 2009. Sam pozdravljam revizijo te direktive. Sam sem napisal amandmaje v nemščini, potem pa še v angliščini in sicer skupaj 33. Vsi se nanašajo na to, kar je povedala komisija, oziroma nanašajo se na predloge komisije. In ko bomo imeli pred seboj vse amandmaje in takrat bomo imeli celoten pregled. Torej, pozdravljam to, da revidiramo to staro direktivo. Od leta 1986 so se poskusi na živalih zelo spremenili. Sam sem eh, veterinar in imam dolgoletne izkušnje na tem področju. Torej, prilagoditev je odvečna. Podpiram tudi to, da mora direktiva upoštevati tudi nova dognanja na tem področju. Bistveno pa je, da usposabljamo zaposlene in da uporabljamo alternative metode. Tudi to moramo prilagoditi. Torej, usposabljanje zaposlenih igra odločilno ulogo. In ne vem, če, ime, če ste imeli kdaj priliko obiskati medicinsko fakulteto ali pa kakršni koli laboratorij raziskovalnih ustanov, ustanov. Če bi to storili, potem bi videli, da so tam visoko usposobljeni ljudje. In sam gojim veliko spoštovanja do teh ljudi. Torej, visoka raven zaščite živali, to je bistvenega pomena. Potrebujemo medicinske raziskave in te moramo upoštevati. Potem je tu še razvoj novih živil. Torej, z vsemi ukrepi, ki jih bomo sprejeli, ne smemo ogroziti razvoja novih živali. kajti to od nas pričakujajo ljudje, ki bodo mora biti zboleli. V, torej vsa pravila morajo temeljiti na solidnih znanstvenih dognanjih. Seveda pa ne smemo, ne smemo uvesti nepotrebnih ovir za tako pomemben eh, medicinski razvoj. Podpiram tudi vse ukrepe, kolikor se le da, da bi uporabili alternative za poskuse na živalih. Tam pa, kjer ni alternativ, oziroma vsaj ta hip še ne, kajte ne vemo, kaj se bo um, odprlo morda jutri. Torej, tam moramo storiti vse za to, da bi izboljšali pogoje pri poskusih na živalih in znižali število. Izogniti se moramo tudi ustvarjanju pretiranih administrativnih ovir. Torej, pretirano birokracijo moramo odpraviti. Ne smemo pa delati kompromisov pri zaščiti živali. Kajti bolniki čakajo na nova zdravljanja in nova zdravila. Temeljiti moramo na etičnih merilih za poskuse na živalih. In sicer tako, da ne bi birokratsko preveč obremenili tistih, ki delajo na razvoju. Eh, predpisi držav članek se morajo harmonizirati, izogniti pa se moramo temu, da bi a, eh, ustvarjali izkrivljene konkurence na trgu. To je zelo pomemben sektor evropskega gospodarstva. To je zelo, pomemben, zelo pomembno področje raziskav v Evropi in tudi to moramo upoštevati ta predlog lahko povzroči, da bi na ravni držav članic našli takšna pravila, ki bodo veljala za vse države članice, kar se tiče poskusov na živalih. Želimo si enotnega pravnega okvira v Evropski uniji za zaščito živali. In to pozdravljam. Kar se tiče primatov, mislim, da je to urajeno. Mislim, da o tem e, mi ni treba govoriti. Omenili ste tudi uh, lov na prosto živeče živali, ampak to je že davno uh, prepovedano. Kajti uporabljajo se lahko samo v ta namen gojene živali. Vse ostalo je prepovedano. Uh, Torej, potrebno je ohraniti konkurenčnost Evrope. Tega ne smemo ogroziti. Evropa je v zadnjih letih, gospod Florenc, veliko storila za okrepitev konkurenčnosti raziskav. Ampak do, predlog, ki je pred nami, bi bil lahko v nasprotju z dosedanimi dosežki in tega ne želimo. V Evropi se to nanaša na vsa področja medicinskega raziskovanja. Biotehnološka podjetja, naprimer, ki uporabljajo naprimer, inštitute za poskuse, ki jih sami ne izvajajo. Ustvariti moramo ravnotežje med cilji te direktive, konkurenčnostjo Evrope in inovativnimi možnostmi zdravljenja. Mislim, da je pomembno, da po celotnem svetu ustvarimo standarde, ki jih bodo lahko vsi uporabljali, torej globalne standarde. Kajti, če bomo ta pravila uporabljali samo mi v Evropi, bomo hitro povzročili to, da se bodo poskusi na živalih izvajali zunaj Evrope in to ni naš, ne, ni naš namen. Pomembno je tudi to, kar je že bilo povedano, namreč, da uvedemo, zanes, razvijemo zanesljive alternativne metode. Tu veliko pričakujemo od znanosti in zato se znanost tudi zanima. Kajti, kdor si pogleda laboratorije za teste na živalih, ve, da to stane neizmerno veliko denarja. In farmacevska industrija bi rada uporabljala druge raziskovalne metode, če bi jih imeli na razpolago. Naj omenim primer iz veterinarstva iz zadnjih let. Prej smo uporabljali živeče živali, In potem smo uporabljali njihove dele živali eh, zaradi tega, da smo lahko razvijali naprimer cepiva. Uporabljali smo potem naprimer mladičke živali. Mladičke hrčkov in eh, ugotovili smo, da je bilo to izredno drago. In eh, vsi si želijo, da bi te poskuse na živalih lahko spremenili. Prosim, da preverite moje predloge sprememb. Mislim, da so zelo stvarni in strokovni, upoštevajo merila pri eh, poskusih na živalih, upoštevajo pa tudi industrijo. Pričakujem zelo intenzivno eh, razpravo o posameznih predlogih sprememb. In mislim, da sem sedaj povedal vse, kar sem eh, poskušal izraziti v svojih predlogih sprememb. Hvala lepa. Dank wel, meneer Hoppenstedt današnji vetru. Hvala lepa. Gospa Ferreira, prosim. Merci, euh, monsieur le président. Beaucoup plus euh, brièvement, euh, je pense qu'on est tous d'accord. Hvala lepa. Mislim, da se vsi strinjamo o tem, da moramo to direktivo predelati. Ta direktiva je stara že preko 20 let. To je izredno kočljiva tema poskusi na živalih v nas izzovajo čustva in to velja za vse ljudi. Vsi si želimo zaščititi živali in vsi si želimo, da bi se živali dobro počutile in vsi smo proti poskusom, zlasti na primatih. Seveda pa moramo te stvari gledati, obravnavati tudi trezno in razumno. In ne moramo zahtevati, da. Eh, evropski raziskovalci izvajajo eh, oziroma ne moramo mm, misliti, da evropske raziskovalci izvajajo poskuse na živalih samo zato, ker jih to veseli. Nekateri poskusi na živalih so pri določenih bolezni, naprimer Parkinsonova bolezni, Alzheimerova bolezen ali AIDS, eh, nujni, torej sicer raziskav sploh ne moramo izvajati. Če bomo izdelali predloge, ki omejujajo, potem moramo razmisliti tudi o znanstvenih posledicah. Razmisliti moramo tudi o znanstvenih utemelitvah eh, pre, eh, zakonodajnih predlogov, ki jih sprejemamo v Evropskem parlamentu. Žal nimam dovolj podatkov o tem področju, ampak um, name so se obrli, obrnili številni evropski laboratoriji, ki se bojijo naših odločitev na tem področju. Bojijo se za prihodnost evropske znanosti. Že moj predgovornik je povedal, da moramo okrepiti okvir In poskrbeti moramo za to, da poskusi na živalih v drugih državah potekajo tako kot pri nas in da drugot ne veljajo eh, manj strogi predpisi, kot naprimer v Evropski uniji. Nihče se ne želi, da bi živali trpele in nihče ne želi za raziskave nujno uporabljati poskusov na živalih, ampak na neki točki vendarle moramo izvajati predpise. Predpisi morajo biti eh, strožji, ampak vendarle moramo ostati razumni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ferrera. Gospa Galiotar. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Darčar Murko, za vaša pojasnila. Mislim, da je vaše poročilo pravilno in strinjam se z vami, eh, kar se tiče pristojnosti odborov. Rada bi povdarila tri točke. Izredno pomembno je, da imamo zavezujoče cilje, zato da omejimo poskuse na živalih. Če obstajajo alternative, jih moramo nujno uporabiti. več moramo delati na razvoju alternativ. V Evropski uniji se uporablja 12 milijonov poskusnih živali. Lahko bi rekli tudi, da jih zlorabljamo. Mi rečemo, omejiti, da moramo omejiti vse poskuse na živalih. Ampak po drugi strani moramo reči, da, eh, to, da število poskusnih živali ne upada, ampak raste. In to bi morali preprečiti. Mislim, da bi morali nujno izmenjevati podatke. Mnogo bolj bi morali uporabljati podatke, ki so na voljo. In o določenih področjih ne smemo biti protekcionistični. Lahko bi se izognili uh, mučenju živali, če bi izmenjevali podatke. In strinjam se, gospodar Čar eh, Murko, eh, torej primatov nikakor ne bi smeli več uporabljati kot istnih živali in z njo se posem strinjam. Mislim, da je poročilo izredno dobro. To poročilo lahko podpremo v moji politični skupini GUE. Smo predložili predloge sprememb in mislim, da jih lahko gospa poročevalka vključi v svoje poročilo. Frau Kalin Jackson. Hvala lepa. Gospa Jackson. Najlepša hvala. Pripravljena sem bila, da bom razočarana nad eh, komentarji svojih kolegov, vendar pa me je gospa Ferreira razveselila. Upam, da je ne moti pohvala britanske konzervativke. Bila sem poročevalka glede direktive iz leta 1986. Takrat sem bila tako rekoč še otrok. In to je bila prva direktiva, z katero sem se ukvarjala. Naslednja tema, s katero sem se ukvarjala, je bila turizem. Mislim, da nosi komisija precejšno krivdo za to, kako se je razvijala direktiva iz leta 1986 v zadnjih 20 letih. Od časa do časa sem zastavila kakšno vprašanje v povezavi z to direktivo in vedno sem zelo dolgo čakala na odgovor. Ko pa sem dobila odgovor, je bil ta pogosto nejasen, tako kot tokrat, ko je recimo v preambuli zapisano, da so nekatere države članice sprejele ukrepe, in imajo zelo visoke standarde, medtem ko druge države članice spolnjujejo zgolj minimalne standarde. Ja, ampak takšno je življenje. Tako se direktive izvajajo. Kar pa je nesprejemljivo, je, če države članice ne storijo ničesar. Poleg tega pa nič ne stori komisija. Vendar pa mislim, da situacija, kot je opisana v obrazložitvi komisije, ne ustreza. Določene države članice niso storile nič glede te direktive, kot recimo Luksemburg. Vsekakor je čas za revizijo direktive, kar zadeva naš odnos z odborom za kmetijstvo. Če bo odbor za kmetijstvo upošteval naše predloge sprememb, bo to prvič v zgodovini. Vendar pa mislim, da ne rabimo biti tako zelo previdni, kar zadeva naš odnos z odborom Agri. Sama govorim angliško, številni, ki sodelujejo v tej razpravi, ki so vložili predloge sprememb, pa nimajo angliščine kot materni jezik. In zaradi tega me zanima, kako se lahko sploh spoprijemate za to temo, kajti če sama ne bi bila iz Velike Britanije, bi uh, naredila uh, oziroma bi povzročila veliko hrupa, kajti mislim, da je takšno temo težko razumeti v tujem jeziku. Poročevalec v odboru za uh, kmetijstvo ne bo kandidiral na naslednjih volitvah. Namreč, to ga več ne zanima. Kandidiral bo v spodnji dom angliškega parlamenta. Je pač pameten človek. No, saj se samo šalim. Kar zadeva primate. Če sem povsem odkrita, moram reči naslednje. Mislim, da Gospod Črmurko nima prav, čeprav jo sicer zelo cenim. Mislim, da si moramo ogledati to, kar je predlagala komisija v povezavi z uporabo nečloveških primatov. Ne želim dajati osebnih pripomp, ampak kaj bi dejala ekipa gospod Črmurko, če bi šla k zdravniku in bi jim ta povedal, ja, imate prve simptome Alzheimerjeve bolezni. Potem pa bi zdravnik menil, da obstajajo nova zdravila, ki pa jih ne more priporočati nikomur iz ekipe gospe Drčar Murko. Zakaj? Zaradi tega, ker jih niso mogli testirati zaradi prepovedi uporabe človeških in pa nečloveških primatov. Pravite torej, da naj ne bi nadaljevali raziskave na primatih, čeprav obstaja na tisoče bolnikov v Evropski uniji in pa posod po svetu, ki so obupani, ki, življe, ki živijo življenje, ki je komaj da vredno življenja in potrebujejo ta zdravila. Sama sem ena izmed teh bolnikov. Ko sem bila predsednica odbora za okolje, so mi povedali, da imam Parkinsovo bolezen. Naj prvi simptom, ki sem ga opazila, je bilo tresanje rok. To težavo imam še zmeraj, vendar pa lahko še naprej delam zaradi tega, ker dobivam zdravila, zdravila, ki so bila testirana na primatih. Veliko pa jih je še v slabšem položaju, kot sem sama. Kaj jim boste dejali? No, v Evropskem parlamentu boste rekli, smo glasovali o poročilu, ki bo v Evropi prepovedalo testiranje na nečloviških primatih, zaradi tega, ker nam je bilo žal živali oziroma smo videli slike teh živali v laboratorijih in so se nam smilile. Ta direktiva, ki jo predlaga komisija, sicer ni popolna, potrebno jo je spremeniti, vendar pa mislim, da vzpostavlja pravo ravnotežje, kar zadeva vidik uporabe primatov in pa velikih opic teh ne uporabljamo v Združenem kraljestvu in po številnih državah članicah Evropske unije, vendar pa direktiva omogoča uporabo le teh. Recimo, če bi prišlo do izbruha pandemije, ki je še ne poznamo, ki pa bi lahko izbruhnila. In kaj bi se potem zgodilo, če primatov ne bi uporabili, bi lahko umrli milijoni. In še zadnja točka, kar zadeva inšpekcije mi ni všeč pristop gospe Drčar Murko, kar zadeva inšpekcije. Spominja me na kamikaze. Veliko sreče vam želim. Svet ne bo sprejel vašega predloga, vendar pa imate povsem prav. Če imamo direktivo, ki veliko predpisuje, ki vsebuje veliko predpisov in je komisija ni pripravljena izvesti, potem se soočimo z dilemo, kaj storiti. Ali se bomo zanašali na države članice, ali bomo poslali inšpektore, ki jih nimamo, ali bo se zahtevali vzpostavitev inšpektorata, ki ga države članice ne bodo podprle in to poskušate. To je vse, kar sem želela povedati v tem trenutku. Vendar pa bom podala svoje mnenje še pri naslednji seji. Ali pa morda ne, gospod Hopenštet je dejal, da se veseli nadaljne razprave o predlogih sprememb, pa kolikor jaz razumem, je to to. Ne bomo imeli nobene razprave o predlogih sprememb in to spet je povsem napačno. Morda. Me ne bo tukaj, morda bom igrala golf. Dank u wel, mevrouw Jackson. Dan is nu het woord aan mevrouw Grostet. Hvala lepa, gospod Jackson. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. J'interviens parce que... Hvala lepa, gospod predsedajoči. Oglasila sem se k besedi, ker sem bila poročevalka za poročilo o poskusih na živalih v odboru za industrijo. Rada bi povedala nekaj stvari, ki so podobne temu, kar je povedala gospa Jackson. Strinjam se s kolegi, da mora biti razprava stvarna. Ne smemo se posjeti zanesti čustvom. 12 milijonov živali uporabljamo za poskuse oziroma To je podatek iz leta 2005 in se nanaša na 25 držav članic. Raziskovalne dejavnosti so se okrepile in če to upoštevamo, to pomeni, da smo uporabili manj živali. Prva direktiva je bila uspešna in eh, živali so se nadomestile. V 80 odstotkih eh, je šlo za eh, majhne živali, za miši in v drugih primerjih je šlo za primate. Želela sem upozoriti na dejstvo, da moramo storiti vse za to, da poiščemo alternativne rešitve. Ampak vemo, da alternativ ne moramo poiskati povsod. In gospa Ferrero je povedala, da je to nemogoče pri eh, Parkinsonovi, pri Alzheimerjevi bolezni, pri AIDSu in pri drugih. Takrat moramo enostavno uporabljati primate pri raziskovanju. Odbor za okolje bi rada povedala sledeče oziroma opozorila bi vas rada, oziroma posvarila bi vas rada pred politiko, kjer sistematično ne smemo uporabljati primatov druge generacije. Kaj ti uporaba druge generacije ni pokazala prednosti pri raziskovanju. Če se živali socializirajo, potem živali, potem so živali manipulirane za raziskovalno delo. Sami raziskovalci pravijo, da je njim najpomembnejše dobro počutje živali. In eh, pravijo, da tiste živali, ki trpijo, se slabo odrežajo na testih. Torej, pomembno je, da živali, ki jih raziskujemo, ne trpijo. Pomembno je, da bolečino, kolikor se le da, odpravimo. In zato moramo imeti vedno pred očmi dobro počutje živali. To sem želela povedati. In to je še toliko bolj pomembno, ker bi nam to moralo dati misliti. Mi govorimo o poskusih v Evropski uniji, kjer uporabljamo naše standarde. In če poskusov na živalih ne uporabljamo v Evropi, potem se bo to dogajalo v Aziji, potem se bodo ti poskusi izvajali v Aziji in tam ne bomo mogli nadzirati pogojev izvajanja poskusov. In sploh se ne bomo eh, mogli zauzemati za dobro počutje živali in tako tudi ne bomo dosegli dobrih rezultatov. Zato bi morali ohraniti poskuse na živalih v Evropi, kajti tako bomo saj gotovi, da jih bomo lahko nadzirali in da se spoštujajo tisti standardi, ki jih mi želimo. In eh, tako bomo lahko zagotovili, da eh, se upošteva tudi dobro počutje tistih živali, s katerimi izvajamo poskuse. če bomo uvedli sistematičen in obvezen pristop in če rečemo, da raziskujemo samo na živalih druge generacije, to pomeni, da je to dražje in da zahteva več časa. In to pomeni, da v Evropi tudi ne bomo imeli dovolj denarja v primerjavi z konkurenti na, Japo na Japonskem ali v Združenih državah Amerike. Raziskovalcem bi morali zagotoviti najboljše možne pogoje zaradi tega, da bodo raziskave ostale v Evropi. To bi pomenilo, da bi um, samčke morali klati. Dobro moramo razmisliti o tem, kaj zahtevamo v tej direktivi. In za zaključek še sledeče. Govorila sem o tveganju, da bi raziskave zapustile Evropo in da bi temeljne raziskave v Evropi izginile, kajti vse to bi se premestilo v Azijo. To bi naprimer lahko povzročile hude administrativne zahteve. Raziskovalci nam vsi rečajo, da ne želijo živali zlorabljati. To nikakor ni njihov namen. Samo nič celih um, en odstotek predstavlja uporaba primatov, ampak za medicinske raziskave so primati potrebni. Naše predloge bi morali opreti na to, da dejansko iz teh uh, predpisov potegnemo koristi in da ne ogrozimo raziskav v Evropi. Hvala lepa, besedo ima gospod Bowis. Sem. Hvala lepa. To je zelo napeta razprava in takšno razpravo smo že imeli v preteklosti, takrat je šlo za kozmetične izdelke. Bili smo precej uspešni pri svojem poskusu, da bi prišlo do postopnega ukinjanja testiranja na živalih za kozmetične izdelke. Seveda pa tukaj ne gre za eno in isto stvar. Govorimo o testiranju na živalih z namenom izdelave zdravil in tako naprej. Pri kozmetičnih izdelkih smo lahko dejali dobro. Če ne bo mogoče proizvesti nove generacije nove generacije ličil, potem je to v redu, ampak sedaj, ko gre za zdravila, bi morali spremeniti evropska pravila in sicer kar zadeva trženje, ne samo kar zadeva raziskave. Pri zdravilih pa ni mogoče reči, da če nekega zdravila ne bomo dovolili v Evropski uniji oziroma če ne bomo dovolili eksperimentov eh, v Evropski uniji, potem bodo ti eksperimenti izvedeni drugje. In šlo bi za kršenje pravic bolnikov v Evropski uniji, torej gre za precej bolj zapleteno vprašanje, ko gre za zdravila. Vendar pa se vsi strinjamo, da bi radi zmanjšali število poskusov na živalih. To je naš skupen cilj, glede tega se strinjamo in poleg tega želimo tudi strožja pravila, kar zadeva počutje živali, na katerih se izvajo poskusi. Večina poskusov poteka na miših, podganah in tako naprej, kot smo slišali. In te živali morda ne uživajo enake podpore kot primati. Primati so nam bližje. In zaradi tega so s primati povezana določena čustva. Poleg tega pa se moramo zavedati, da, obst da občasno obstaja potreba, da primate uporabljamo v znanstvene namene. Jasno smo povedali, da ne želimo poskusov na velikih opicah. Ne želimo, da bi izvajali poskuse na živalih iz divjine oziroma na divjih živalih. Število velikih opic, ki se uporabljajo za poskuse, je izjemno nizko. Na zadnje so jih v moji državi uporabljali, se mi zdi, da leta 1930. Torej, lahko mislim, da povsem brez pomislekov rečemo, da jih ne želimo uporabljati v poskusih, vendar pa potrebujemo odgovore na določena vprašanja. Če želimo omejiti oziroma znižati število živali, ki se uporabljajo za poskuse, potem moramo odgovoriti na vprašanja podjetij, raziskovalcev in tako naprej. In sicer Gre za vprašanje povezano z reproduktivno sposobnostjo druge generacije, tretje generacije živali, ki so bile vzrejene v ujetništvu. Potrebujemo torej jasnost glede, celega, glede cele vrste vprašanj. Obiskal sem centre, ki izvajo poskuse na živalih in dve stvari sta nami naredili velik vtis in bi morali biti del evropske zakonodaje. Prvič gre tukaj za kriterij, da zagotovimo ustrezno ravnanje z živalmi da zagotovimo zaščito živali in opazil sem, da je praksa na tem področju dobra. Drugi pomemben element pa je, da morajo imeti podjetja, ki izvajo poskuse, oziroma inštitucije, ki izvajo poskuse, strokovno osebje za izvajanje teh poskusov. In to bi mogoče morali vključiti v te ukrepe. Torej, gre za povsem neodvisne kriterije pri izvajanju poskusov na živalih. In če bodo ti kriteriji izpolnjeni, potem se lahko poskusi nadaljujejo. Moramo pa dati nekakšno znamenje, da smo resni glede zmanjšanja števila živali, ki se uporabljajo v poskusih še naprej moramo izvajati pritisk na znanstvenike, inštitucije in tako naprej, da bodo iskali alternative testiranju na živalih. To je bil naš cilj tudi, ko je šlo za kozmetične izdelke. ko je šlo za kozmetične izdelke, so podjetja sprejela ta izziv in sedaj sodelujejo z komisijo, z Evropsko unijo in skušajo iskati alternative. To pa je naš cilj tudi tukaj. Potem pa še vprašanje za komisijo. Gre za izraz življenju nevarni poskusi. Kaj to pravzaprav izključuje? tukaj gre za raziskave, kar zadeva eh, sladkorno bolezen, kar zadeva prekomerno telesno težo in tako naprej. Ne vem, kakšna natančno je definicija teh življensko nevarnih poskusov. Sladkorna bolezen vsekakor lahko ogroža življenje, vsekakor pa ga omejuje. Torej, natančna opredelitev te kategorije bo odpravila določene dvome. Veliko je vprašanj, ki visijo v zraku v tej razpravi, pa tudi v poročilu. Zagotoviti moramo nadaljne preglede, tako da bi imeli recimo petletne preglede rezultatov oziroma vplivov te direktive in tako potem bo lahko prihodni parlament sprejel nadaljne ukrepe glede te direktive. Hvala lepa. Tomas Olmer, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. To je zelo težka razprava, kajti tudi ne poznamo predlogov sprememb kolegic in kolegov. Ta postopek mi ni všeč. Pred nami uh, so, je samo dokument v angleščini. Mislim, da je to problem. To je diskriminacija do tistih, ki tega jezika ne obvladajo. Tudi ne vidim, zakaj bi morali tako hiteti in sprejeti nekaj na hitro. Ta direktiva je stara 23 let in v nekaj tednih nam ni treba tako hiteti. sam sem se intenzivno ukvarjal z temi problemi in sicer na dveh velikih nemških univerzah. Govoril sem z odgovornimi za poskuse na živalih in za njihovo zaščito in ugotovil sem, da obstajajo zelo stroge kriteriji in da se ti ljudje v laboratorijih na, ukvarjajo z poskusnimi živalimi na zelo visokem etničnem nivoju. Ljudje so mi tudi zagotovili, da ne želijo trpljenja živali, čeprav trpljenja ne morajo eh, stoodstotno odpraviti oziroma tega ne morejo zagotoviti. Na osebo porabimo dva poskusa na živalih. In zraven so tudi veliki sesavci. Gotovo bo ta razprava zelo čustvena, kajti nekatere živali so genetsko ljudem zelo podobne in ljudje čutijo to bližino in zato se tudi odzovejo zelo čustveno. Ampak zelo malo je znanstvenih poskusov, kjer se tem velikim živalim ne moramo odpovedati. Želim navesti dva primera. Naprimer, kadar razvijamo um, cepiva za hepatitis, takrat raziskave niso možne brez primatov. Drugi primer pa je uporaba sesavcev za določene raziskave ne želim doživeti, ne, torej ne želim eh, eh, doživeti kongresa, kjer bodo rekli, da so za poskuse uporabljali ljudi. Zelo problematično je, če je v eh, definiciji zapisano, da se bo komitologija ukvarjala z določenimi zadevami, kajti to pomeni, da Evropski parlament nima možnosti nadzora. Mislim, da eh, eh, tudi rok petih let za eh, dovolilnice za tiste ljudi, ki, ki izvajajo poskuse na živalih, teh ne strinjam se s petimi leti. Preprečiti moramo to, da bi se poskusi na živalih preselili izven Evrope, kajti na ta način bi Evropi storili samo medvedje uslugo. Hvala. Dank wel, meneer Ulmer. Dan is nu het woord aan mevrouw Keiling Lucas. Thank you. Thank you very much, uh, President. I'd like to um... Thank... Hvala lepa. Rada bi se zahvalila gospe Drčar Murko za dobro poročilo. Žal mi je, da sem prišla nekoliko prepozno in zamudila njen uvod. Slišala sem komentar Caroline Jackson in rada bi se odzvala na nj. Strinjam se, da je problem, da predlogi sprememb niso na voljo v vseh jezikih. Dolga leta smo čakali na ta predlog in mislim, da ima to bolj malo opraviti z Nilom Parrishom ali pa s predsedojočim odbora za kmetijstvo. Potrebujemo vizijo na področju te direktive in veseli me, da je komisija pripravila predlog in upam, da se bomo lahko nanj odzvali pravočasno. Še na nekaj bi se rada navezala v izvajanjih gospe Jackson. Namreč, oddaliti se moramo od mišljenja, da potrebujemo nasprotovanje med zagotavljanjem človeškega zdravja in pa med zagotavljanjem zdravja živali. Laboratoriji v Združenem kraljestvu so izvajali poskuse na ljudeh, potem ko so zdravila že testirali na živalih. Očitno testiranje na živalih ni bilo preveč dobro, kaj te ljudje, ki so dobili ta zdravila, so skoraj da umrli. Če si ogledamo bolj podrobno poskuse na živalih, lahko vidimo, da poskusi pogosto niso jasni. Rezultati dajejo nekakšen rezultat 50 proti 50. Torej, če nek poskus izvedemo dvakrat, potem je možnost, da dobimo isti rezultat nekako 50 proti 50. Ne vem, če ima smisel vlagati dodatna sredstva v poskuse na živalih, ki potem ne dajejo jasnih rezultatov. Potrebno je iskati alternative, ki bodo koristne tako za živali, kakor tudi za ljudi. Vendar pa moramo pospešiti celoten postopek, ko gre za odobritev teh alternativ, ko gre za trženje teh alternativ in tako naprej. In to poskuša doseči gospod Richard Murko. Gospod Bowis je pravilno dejal, da moramo pospešiti iskanje alternativnih metod. Vendar pa v trenutnem predlogu komisije ni dovolj pobud za iskanje teh alternativ. Sama bom podala predlog spremembe, predlagala bi namreč rada, da vzpostavimo le, ne le nacionalne centre odličnosti, ampak tudi Evropski centr za koordinacijo. 12 milijonov živali je bilo uporabljenih za poskuse na živalih v letu 2005. 25 odstotkov jih je bilo uporabljenih za raziskave za proizvodnjo zdravil in pa veterinarskih izdelkov. In vseh teh postopkov trenutno ne nadzoruje Evropski centr za odobritev teh postopkov. Iz tega razloga bi rada predlagala, da ustanovimo Evropski centr za koordinacijo, ki bi uspodbujal uporabo alternativnih metod in ki bi koordiniral prizadevanja na nacionalni ravni. Posvetoval bi se z različnimi udeleženci v postopku in na ta način bi ta postopek lahko pospešili. Potem bi imeli tudi ustrezne alternative, ki bi se lahko tržile veliko prej kot v tem trenutku. Hvala lepa, gospodar Črmurko, za njeno poročilo. Ja, dank u wel. Dan tenslotte mevrouw Dagmar Oud-Berend. Voilà, gospa Oud-Berend. Voorzitter, eigenlijk... Hvala lepa, gospod predsedajoči. Pravzaprav danes ne bi smela govoriti, ampak pravzaprav se ne moram zadržati. Veste, da, že 15 let, da se že 15 let borim za to, da bi poskuse na živali za kozmetične izdelke prepovedali. In To sem storila. Za vašo podporo. Uspelo nam je zagotoviti, da dela razliko, zakaj uporabljamo proizvode, ki jih dobimo na podlagi poskusov z živalmi. Vsa ta leta sem vedno znova dajala, da se teme poskusov na živalih za zdravila ne bom lotila. In sicer zato, ker ne želim priti v položaj, da mi tu razlikujemo med tem, kaj je tista bolezen, za katero dovolimo poskuse na živalih in kaj je neresna bolezen, za katero poskusov na živalih ne sme biti. In Danes smo v tej razpravi slišali ravno to. Ne želim razpravljati o tem, kaj ogroža življenje in kaj ogroža kakovost življenja. Sama ne bom šla v organizacijo a, pacijentov in dejala, aha, vaši otroci trpijo za neozdravljivo boleznjo, ampak mi omejujemo raziskovanje. To je moja prva bistvena pripomba. To ne pomeni, da lahko izvajamo poskuse na živalih brez omejitev. Torej, poskusov na živali ne smemo izvajati brez nadzora. Gospa Jackson, mislim, da moramo, da potrebujemo inšpekcije Evropske unije, to je prijazno, ampak to nam ne bo nikoli uspelo. To nam ni uspelo niti na področju živali, eh, živil. Že od časa BSE tega ne moramo nadzirati. In to nam verjetno ne bo uspelo tudi na drugih področjih. Mislim, da je to eh, dober pristop, da rečemo, da želimo nadzor laboratorijev, ampak nobena država članica ne bo dala eh, za to na voljo finančnih sredstev. Mislim, da je gospa Drčar Murko obrala dober pristop, ampak eh, nekatere njenih predstav mi gredo predaleč. Kajti tu govorimo o bolezni, ki jih bomo enkrat lahko zdravili. Če se to lahko dogaja in vitro, je to super, ampak mislim, da bo to še nekoliko časa trajalo. In dokler to ni mogoče, moramo poskrbeti za to, da bomo uporabili kolikor se le da malo živali in da bodo te živali kolikor se le da malo trpele. In to je, ena od, eh, to je eden mojih podarkov. In še, sedaj še nekaj o eni drugi zazevi. Gospa Lukas na začetku ni bila to in tega ni mogla slišati. Ne gre za to, da imamo predloge sprememb samo v angleščini. Gre za to, da moramo predloge sprememb tudi vnašati v angleščini. Obžalujem, da gre tu za predlog eh, Evropske komisije, ki ga imamo že od novembra. In eh, obžalujem, da tega nismo obravnavali že prej, čeprav je obstajal spor o pristojnosti odbora kajti kdor se za to temo zanima, si je to lahko ogledal že prej in žal mi je, da nimamo več časa za to temo, pa pustimo ob strani spor o pristojnosti. Mislim, eh, da ni prav, da je odbor za kmetijstvo dobil eh, to temo in pri volitvah moramo pa paziti na to, Eh, paziti na to, kar je zapisano v prilogi 6. Sedaj pa še nekaj o uvedbi Evropskega centra. Sama sem se dolgo borila za obstoj ekvama in dobro poznam probleme ekvama. Zelo hud boj je zbrati denar, imeti dovolj znanja in sprednosti in najti ravnotež, ravnotežje med tem, da sami razvijamo alternative ali pa sprejemamo tiste, ki, se, ki jih je že razvila industrija. Da bi pa sedaj ustanovili nov evropski centar. Mislim, da je to pa poln nesmisel, nesmisel. Kajti to bi izničilo vse to, kar moramo storiti. Mi moramo okrepiti ekvam. Nič eh, nimam eh, proti E SP. Nič nima proti ISPRI e v Italiji. Vedno smo se uh, morali prepirati o tem, koliko denarja ima ECFAM. Morda bi lahko to nekoliko bolje uredili. To je za nas zelo pomembna točka. Če želimo zagotoviti manj poskusov na živali za zdravila, potem je edina možnost ta, da spodbujamo alternativne metode in vitro. To nam ne bo uspelo 100 odstotno, ampak če nam bo to uspelo 50 odstotno ali 70 odstotno, potem je to že velik dosežek. Zato pa se mora prizadevati industrija. Zato uh, se mora prizadevati Evropska unija. Dank u wel, mevrouw Roodberend. Hvala lepa, gospa Rodberend. Želim vam a, eh, dobro okrevanje z vašimi težavami, z glasilkami. Svetujem vam, da si, da si nekoliko odpočijete. Seznam govornikov je s tem odkljukan in sedaj dobi besedo predstavnika ali predstavnica komisije. Gospa Surumarke. Thank you very much, Chairman, and Najlepša hvala, gospod predsedojoči, hvala lepa odboru za to živahno razpravo in pa tudi za zelo bogato razpravo. Imam devet in pol strani zapiskov in komentarjev in seveda ne bom šla v podrobnosti. Na začetku bi morda morala dejati, da razprava v odboru odseva razpravo, ki je potekala z vsemi udeleženci v tem postopku, pa tudi razpravo, ki je potekala znotraj komisije. Kot ste dejali, številni gre za uravnotežitev različnih interesov, ki si niso nasprotujoči, ki pa jih je potrebno združiti v eni direktivi. Potrebno je izboljšati zaščito živali, hkrati pa ne smemo uničiti ali pa omejiti evropske raziskave, kar bi imelo negativen učinek na farmacevtsko industrijo in pa na bolnike. Nikakor ne smemo vzpostaviti situacije, v kateri bi farmacevtska podjetja raziskave raje izvajala druge, ne v Evropi. Kako vse to združiti, to je seveda zelo težavno vprašanje. Uvedli smo številne elemente za okrepitev zaščite živali, recimo obvezno avtorizacijo za vse poskuse na živalih in za vse projekte. Vendar pa gre tukaj seveda za pomembno področje za podjetja in zaradi tega smo želeli izbrati razumen pristop in omogočiti recimo skupinske avtorizacije, kar bi olajšalo celoten postopek. Poleg tega se strinjamo s poročevalko, da je ključnega pomena večja preglednost in podali smo celo vrsto predlogov v povezavi s tem. Recimo ne tehnične povzetke, neodvisno oceno projektov, ki bo morala biti izvedena in potem objavljena. Po teh splošnih komentarjih bi se rada odzvala na nekaj vprašanj. Seveda se bom nekoliko omejila pri svojih izvajanjih, smo vam pa vedno na voljo za nadaljna vprašanja. Veliko je bilo komentarjev glede prepovedi uporabe velikih opic, in pa glede podstopnega ukinjanja poskusov na nečloveških primatih. Komisija se je zauzela za prepoved izvajanja poskusov na velikih opicah, vendar pa se nam ni zdelo pametno, da bi zaprli vrata vsem poskusom, kajti zares ne želimo biti v situaciji, kjer bi morali žrtvovati človeška življenja zaradi prestrogih pravil. V takšnih primerjih bi bili poskusi na velikih opicah mogoči. Imamo zaradi tega seveda tudi posebno klauzulo, ki pravi, da morajo biti taki poskusi, če so potrebni, izvedeni v ustreznih okoliščinah, poleg tega pa je potrebna avtorizacija komisije, ki pa je lahko komisija da le v postopku komitologije, torej v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Številni so se zauzeli tudi za postopno ukinjanje poskusov na nečloveških primatih. Mi se zauzemamo za to. Dobili smo tudi mnenje našega znanstvenega odbora, in ni še mogoče zastaviti natančnih datumov, kajti nekaj časa bodo te raziskave še potrebne. Seveda pa moramo poskrbeti za zmanjšanje števila primatov, ki se uporabljajo v raziskavah. Gospod Bovis je govoril o obsegu teh raziskav, zastavil vprašanje, katere so tiste bolezni, ki ogrožajo življenje. to je določeno v zakonodaji in v uvodni izjavi k tej direktivi smo podali obrazložitev in sicer smo dejali, da gre tukaj za bolezni, ki vplivajo na vsakodnevno življenje bolnikov. Mislim, da je komisija dovolj eh, stroga, hkrati pa tudi dovolj prožna glede tega vprašanja kar nekaj komentarjev je bilo tudi glede inšpekcij. Direktiva predvideva okrepitev inšpekcij oziroma celotnega sistema inšpekcij. Trenutno govorimo o periodičnih inšpekcijah, vsakih pet ali pa deset let. Trenutna direktiva predvideva, da bodo inšpekcije izvajali nacionalni inšpektorati in sicer dvakrat letno. Nekateri pravijo, da to morda ni dovolj. Če je temu tako, potem je mogoča Evropska inšpekcija, ki bi preverila rezultate nacionalnih inšpekcij. Kot gospa Jackson bi tudi sama dejala, da počakajmo, pa bomo videli, kako bo vse skupaj delovalo. Če bomo ugotovili, da so dodatne evropske inšpekcije potrebne, potem lahko uvedemo novi element namreč evropskih inšpekcij. Veliko je bilo komentarjev glede kriterijev za klasifikacijo, ne želim govoriti o podrobnostih, vendar pa ja, uvedli smo klasifikacijski sistem z določenimi obveznostmi, vendar pa trenutno v direktivi ni natančne klasifikacije. Sama bi rada izpostavila dvoje. Prvič, da je natančno določeno, kaj je blag in kaj hud postopek. Komisija je vzpostavila skupino strokovnjakov in ko bo direktiva sprejeta oziroma ko bo izvedena, nameravamo natančno določiti ta kriterij, ampak v postopku komitologije, torej v sodelovanju s parlamentom. Veliko je bilo tudi komentarjev v povezavi z izmenjavo podatkov, ki je ključnega pomena pri izvajanju poskusov na živalih. Ja, mislim, da je to trend, ki ga že vidimo v evropski zakonodaji, recimo na področju pesticidov. Takšna določila spadajo bolj v sektorsko zakonodajo, po našem mnenju. Vem, da sem najbrž presegla čas, ki mi je na voljo, ampak če dovolite, bi rada dodala še nekaj v zvezi z generacijo F2. Nekaj je bilo podpore za predlog komisije, izražene pa so bile tudi skrbi. Namreč, kaj bi to pomenilo za znanstveno skupnost? Ideja komisije vsebuje številne elemente, ki so bili izpostavljeni. Te elemente smo skušali upoštevati in sicer z dajanjem pobude za prehod k drugi generaciji ali pa še naprej. Vendar pa je tukaj pomemben tudi izvor nečloviških primatov, pa tudi nadzor celotne situacije in pa zaščita živali. Določila direktive so lahko kasneje tudi revidirana, če se bo izkazalo, da niso izvedljiva. Ta predlog je bil podan glede na rezultate skupine strokovnjakov in ti rezultati upoštevajo različne dejavnike, ki vplivajo na razvoj živali v ujetništvu. Mislim, da bi s tem lahko zaključila. Seveda smo si zapisali tudi poziv tega odbora, da okrepimo koordinacijo na evropski ravni, da so potrebni nadaljni ukrepi. V direktivi je že nekaj takšnih ukrepov. Predvidevamo vzpostavitev referenčnih laboratorijev na nacionalni ravni, ki bi jih koordinirala komisija. Pravim komisija, kaj ti mislim, da ne moremo reči ekvam. Ekvam je namreč del Evropske komisije, gre za Evropski centr za odobritev alternativnih metod. Ampak, ko pravim komisija, pravzaprav mislim na ekvam. In nazadnje še naslednje, konec decembra je komisija poročala o izvajanju različnih obveznosti, ki smo jih sprejeli glede testnih metod maja v parlamentu in skušali smo pojasniti različne korake, ki so bili storjeni. Kar zadeva izvedbo teh metod, še prav posebej pa pospešitev postopka odobritve alternativnih metod. Gospod predsedujoči, vem seveda, da nisem odgovorila na vsa vprašanja vendar pa sem vedno na voljo za kakršnakoli bilateralna vprašanja. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Jackson je prosila za besedo. To ne bo emocionalni prispevek, najbrž si boste oddahnili. Zanima me zgolj časovni okvir. Gospod predsedujoči ali pa komisija, ali nam lahko poveste, kakšen je načrt sveta oziroma predsedstva, kdaj bo potekalo prvo branje, ali se strinjajo oziroma si želijo sporazuma v prvem branju. Mevrouw, u heeft het woord. Beseda je vaša. Ne vem, gledala sem, če je tukaj kakšen predstavnik sveta, ampak nikogar ne vidim. V tem trenutku še nismo začeli razprave v svetu to bomo storili kasneje ta teden ali pa naslednji teden. Aha, samo da preberem. Dva sestanka sta predvidena za skupino Sveta za kmetijstvo, vendar pa še nismo dobili prioritet sveta in ne vemo, ali želijo sporazum v prvem branju. Zakaj torej tako hitimo, gospod predsedujoči, pravi gospod Jackson? we hurrying for? Zakaj tako hitimo? The hurry. Kaj nas priganja? Omdat we ons invloed niet helemaal willen verliezen en invloed willen hebben op. Hitimo zaradi tega, ker se ne želimo povsem odreči našemu vplivu, ampak želimo vplivati na razpravo v odboru za kmetijstvo. To je razlog. Nobenega drugega razloga ni. odbor bo pač podal svoje predloge sprememb. Gospodar Črmorka za zaključek razprave. Hvala lepa. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Uporabila bom besede Johna Bowisa kot slogan za svoj glavni komentar. Nadaljujemo z izvajanjem pritiska na industrijo. Na ta način bomo lahko našli alternative poskusom na živalih. Kako pa lahko to dosežemo? To je vprašanje. Kako torej naj izvajamo pritisk? Večino današnje razprave bi lahko povzela v dveh točkah. Obesta se večkrat pojavili v razpravah z predstavniki industrije, pa tudi z predstavniki znanstvene skupnosti. Industrija sama skuša omejiti poskuse na živalih oziroma najti alternativne metode, zaradi tega, ker so poskusi na živalih dragi. Ne potrebujemo torej nobenih pobud strani zakonodajalcev. Znanost sama si prezadeva za načelo treh R-jev. Replacement, reduction, refinement. Potrebujemo rezultate, potrebujemo nova zdravila, potrebujemo celo vrsto rezultatov in sicer na področju raziskav, še prav posebej, ko gre za področje medicine. Vendar pa se ne strinjamo glede metod, ki nas lahko pripeljejo do tega cilja. Čeprav pozdravljamo prizadevanja farmacevtske industrije, ki so bila izvedena od direktive iz leta 1986 naprej, vendar pa na drugih področjih, kot recimo na področju kozmetike, vidimo, da je vpliv zakonodajalcev lahko koristen za pospešitev prehoda iz poskusov na živalih na alternativne metode. Te izkušnje moramo sedaj prenesti še na druga področja. Potem pa so tukaj poskusi na primatih, ki naj bi bili potrebni, etični in tako naprej. Gre za ogrožene vrste živali. Ti poskusi naj bi bili dopustni zaradi tega, ker gre za velike koristi pri proizvodnji novih zdravil potrebno je upoštevati tudi etični zorni kot. V teh dneh veliko beremo o evoluciji. Imamo tudi rezultate iz evolucijske antropologije, ki kažejo, da so se precej razvili tudi možgani primatov veliko več vemo tudi o socialnem obnašanju nečloveških primatov, o različnih sposobnostih, o podobnostih s človekom. Veliko pa vemo tudi o njihovem trpljenju zaradi bolečine in pa izolacije. Torej, to je zorni kot, ki danes ni bil izpostavljen. Veliko je etičnih razlogov, ki so uprit omejitvi medicinskih raziskav. Veliko boljša zdravila bi lahko razvili, če bi uporabljali zarodne celice. Zakaj tega ne dovoljujemo? To je etično. Je nerazumno, ampak je etično. Kot človeštvo smo razvili določena pravila in teh pravil se ne želimo dotikati. Seveda ne gre za eno in isto, ampak skušam razložiti filozofijo, ki se skriva za mojim stališčem. Sedaj smo veliko bolj sposobni, kot pa pred stotimi leti, ko so se pričele, ko so se pričeli poskusi na primatih, sedaj smo veliko bolj sposobni, razviti nove metode, zavedamo se, da primati trpijo med temi poskusi in metode, ki se uporabljajo med temi poskusi, so nedopustne. To je ta etični zorni kot, ki sem ga želela predstaviti. Seveda pa so tukaj še drugi zorni koti. Rada bi omenila tudi, da obstajata dve področji testiranja. In sicer je tukaj testiranje v laboratorijih in pa strategija izvajanja poskusov z namenom proizvodnje novih zdravil. Tretje področje pa so poskusi recimo na področju nevroloških raziskav. Te študije povzročajo izjemno trpljenje in lahko vključujejo usajanje elektrod in podobnega. To imenujemo temeljne raziskave. Ne vemo, ali bodo, ali bodo te temeljne raziskave imele kakršnekoli prednosti za zdravje ljudi. naj izpostavim še naslednje. Imamo moderne metode skeniranja, ki omogočajo neinvazivne slike človeških možganov in s tem omogočajo razumevanje mentalnih bolezni, neurodegenerativnih bolezni, bolezni, ki vplivajo na sposobnost izražanja in tako naprej. To so podatki, ki so neposredno relevantni za bolnike. Leta 2008 je potekala seja v Evropskem parlamentu in prejeli smo podatke primerjave skeniranja človeških možganov in pa elektrod usajenih v primate. Rezultati so bili podobni vendar pa so bili rezultati poskusov oziroma rezultati skeniranja na ljudeh neposredno uporabni. Zakaj torej izvajamo poskuse na primatih? Poleg tega naj povdarim, da se primati uporabljajo na koncu verige poskusov skupaj z eh, psi. Tukaj gre torej za nadaljevanje postopka po testiranju na glodavcih in tako naprej. Torej, do trenutka, ko se v poskusih uporabljajo opice, je v postopku umrlo že na stotine majhnih živali. Caroline Lucas je omenila test v Veliki Britaniji Šlo je za zdravilo TGN 1412. To zdravilo je imelo fatalne stranske učinke za ljudi. To zdravilo je bilo testirano na, v laboratorijih na primatih in sicer v 500 krat večji količini kot na ljudeh. S tem bi se lahko, temu bi se lahko izognili z uporabo napredne tehnologije mikrodoziranja. Mikrodoziranje je spet ena izmed alternativnih metod. Ne zgolj metoda in vitro, ki jo je posem pravilno izpostavila gospa Rod Berend. Obstajajo še druge možnosti. Mikrodoziranje recimo je ena izmed takšnih možnosti. Torej, skušamo izvajati pritisk na industrijo, da bi uporabljala ne le eksperimente, ki so na voljo danes, ampak da bi iskala alternative, recimo na drugih področjih. Mikrodoziranje je ena takšnih možnosti. Gospa Murko prekinja predsedojoči, kako dolgo še? Vas lahko prosim, da zaključite vaš zelo dolg govor. Samo še zaključni stavek. Obstaja cela vrsta multidisciplinarnih, naprednih tehnik, ki bi omogočile natančno raziskavo učinkov za ljudi. Ne predlagamo postopno ukinjanje nečloveških primatov, predlagamo oziroma ne predlagamo prekinitev raziskav v Evropi. Skušamo samo vzpostaviti pogoje, v katerih bi lahko cvetela dobra znanost. Brez ustreznih pobud strani zakonodajalcev pa to ne bo mogoče. To je glavno sporočilo, ki smo ga dobili tudi v času našega obiska na Ekvamu. Rečeno je bilo, da so že razvili in ocenili alternativne metode testiranja, ki pa jih ni moč uporabljati zaradi tega, ker zakonodajalci ne opravimo svojega dela. Zakonodajalci smo namreč tudi mi. In še zadnji komentar. trenutno ne poteka noben eksperiment na velikih opicah, tudi ne v povezavi z Alzheimerjevo boleznijo, že zelo dolgo ni bilo takšnih poskusov. Torej, ne morem si predstavljati, kako bi lahko takšne poskuse organizirali v primeru pandemije. Namreč postopek komitologije zahteva rok 60 dni. Če pa bi se pojavi, pojavila pandemija in če bi imeli zdravila za to pandemijo, bi jih najbrž kar takoj razdelili pacijentom in sicer milijonom pacijentov. Mislim, da ne bi najprej vzpostavljali oziroma organizirali poskuse v laboratorijih, tako se mi vse zdi. Mislim, da gre tukaj zgolj za izgovore, kaj ti. Druga obrazložitev, zakaj bi bila potrebna ta zaščitna klauzula v členu 15, je, da gre tukaj za zaščito ogroženih vrst kot takšnih. To pa je res zelo neroden argument. pozivam člane tega odbora, da izkoristijo to izjemno priložnost in da skupaj prekinemo nadaljevanje sramotnih poskusov, ki niso nujno potrebni. In s tem predlogom in z nekaterimi predlogi sprememb izvajamo ustrezen pritisk na tiste, ki morajo razviti alternativne metode. Brez tega bomo imeli le status quo. To pa je nespremljivo. Hvala. Mrs. Jackson. Gospa Jackson. Just a point of correction. Zgolj popravek. Gospa Drčar Murko je dejala, da obstajajo določeni invazivni eksperimenti, ki potekajo na primatih, pa ne obrodijo nobenih sadov. To ni res. Obstaja zdravstvena metoda za Parkinsonovo bolezen, ki vključuje ubrizganje določenega zdravila v možgane in raje bi, da bi to zdravilo testirali na primatih, kot recimo na meni. Gre za zelo učinkovito zdravilo, gre za to, da v možgane ubrizgamo določeno tekočino in imeli smo predstavitev v povezavi z tem in znanstvenik oziroma poskusna oseba se sploh ni mogla nadzirati in mislim, da to, kar je povedala gospod Drčar Murko, ni povsem pravilno. Like again, Rada bi se zahvalila gospe Ferreiri, da me je podprla oziroma da me je spravila v boljšo voljo. Over... Najlepša hvala. Samo še obvestilo glede časovnega načrta. Rok za vložitev predlogov sprememb je jutri, v torek 10. februarja ob 12 in predloge sprememb želimo v angliščini. 17. februarja bomo glasovali, potem pa bo o tem glasoval še odbor za kmetijstvo in sicer 31. marca. S tem smo zaključili razpravo o tej točki dnevnega reda. Prehajamo k šesti točki dnevnega reda in sicer gre za vprašanje za ustni odgovor gospoda Krisa Davisa in sicer o azijskih divjih mačkah in tigrih. Uh, well, you, Chair, but, uh... Hvala, gospod predsednik. Vprašanje je pred nami, tako da se veselim odgovora strani komisije in m, mm, veselim se tudi priložnosti, da bom lahko odgovoril na to. Namens de Europese Commissie, DG Milieu. Torej, Judith Langendorf eh, ima besedo iz Generalnega direktorata za okolje z komisije. Hvala, gospod predsedujoči. V vprašanju je kar nekaj elementov in skušal bom na nje odgovoriti, kar se da dobro. Imamo vprašanje o nezakoniti trgovini z azijskimi divjimi mačkami in tigri. in sicer uh, tudi kako se zakonodaja v zvezi s tem izvaja. Najprej nekaj splošnih pripomb, da to postavim v ustrezen kontekst. Mednarodna trgovina s tigri in proizvodi iz tigrov je prepovedana na podlagi konvencije, z, konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami, gre za prilogo ena. Potem glede lova na tigre. Tudi to je prepovedano, ne na osnovi nekih znanstvenih dognan, ampak domačih pravil, naprimer na kitajskem in v Indiji. Še en splošen element pa je, da v konferenci v Hagu junija 2007, da je bila tam sprejeta resolucija, ki je pozvala različne strani, da podpišejo določene dokumente o tigrih, o boju proti eh, nezakonitemu ubijanju in lovu na tigre, potem je šlo za izboljšanje regionalnega sodelovanja na tem področju in pa za prepoved reje tigrov v ujetništvu za trgovinske namene. Toliko samo za uvod. Vprašanje je bilo, kaj je komisija naredila v podporo teh ukrepov. Komisija je junija 2007 podprla sprejetje resolucije, poleg tega je tudi junija 2007 podala priporočilo državam članicam v zvezi z ukrepi za izboljšanje eh, evropske zakonodaje in pa uredbe. Potem je države članice pozvala, da podprejo mednarodne organizacije, naprimer Svetovno carinsko organizacijo in Interpol. Komisija je stalno v stiku s temi organizacijami in Interpol ter carinska organizacija tudi sodelujeta pri skupini za ohranjanje divjine v Evropski uniji. Potem glede Kitajske, kaj smo naredili? S to temo smo se ukvarjali tako na bilateralnih sestankih s Kitajsko, kot tudi druge. Kitajsko smo prosili, da poroča na stalnem odboru julija 2009 in tudi leto prej, 2008. Poleg tega Eh, smo se zauzeli za izvajanje resolucije sprejete v Hagu. Leta 2005 smo imeli na kitajskem tudi delavnico, ki je pokrivala azijsko regijo, šlo pa je za izboljšanje regionalnega sodelovanja na tem področju. Tigri so bili tudi predmet razprave. To bomo ponovno storili letos, ko bomo zagotovili tudi financiranje za delavnico o tigrih in o trgovini s tigri. Poleg tega smo razvili eh, določene informacije, dosegli, dobili smo podatke o nezakonitem trgovanju s tigri in pa z določeno vejo kitajske medicine ali priznamo, da je zločin nad divino eh, neka vrsta eh, organiziranega kriminala. Eh, tu bi omenil direktivo 2008-99. Ta omogoča, da se nezakonito trgovanje z divjimi živalmi označuje kot organizirani kriminal. Še eno vprašanje je bilo, ali komisija zagotavlja finančna sredstva mednarodnim organizacijam, ki sem jih že omenil. Tu so tudi združeni narodi svetovna carinska organizacija, kot sem rekel, in tako naprej. Trenutno financiramo z enim milijonom evrov, za, financiramo izgradnjo sposobnosti, kapacitet v teh državah in istočasno pripravljamo tudi drugo fazo projekta izgradne kapacitet. Eh, tudi, to, tudi temu bomo zagotovili podporo milijon evrov. Pokrivamo tudi uh, različne teme, kot je divji lov na tigre in pa izvajanje ustrezne zakonodaje. Ne zavedamo se kakšnih posebnih problemov v zvezi s tigri, ki bi jih povzročala evropska podjetja. Tu gre predvsem za izvajanje domače zakonodaje v omenjenih državah. Njihova odgovornost je, da to izvajajo. Glede dejavnosti komisije pa naj povem, da komisija spodbuja korporativno odgovornost in tudi sistem pravičnega upravljanja. Poleg tega komisija sodeluje v programih OECD, naprimer pri uh, varovanju okolja, pri izvozu in tako naprej. Toliko za začetek bom pa odgovoril tudi na postavljena vprašanja. Hvala, zdaj pa Chris Davis. Ne dvomim, da je komisija tudi zaskrbljena kot mnoge države članice zaradi grožen oziroma zaradi nevarnosti, v katerih so se znašle ogrožene vrste. Tigri so um, tudi za naše državljane zelo zanimivi in pa bioraznovrstnost, biotska raznovrstnost je tu zelo pomembna. Komisija je omenila, kako Kitajska zdaj uh, izpolnjuje svoje zahteve oziroma do katere mere je v to prisiljena. Imeli ste bilateralne stike s Kitajsko, zato me zanima, kakšen je bil njihov odziv, kakšen vtis je komisija dobila glede prizadevanj Kitajske, da doseže neke rezultate na tem področju, namreč da se zmanjša trgovanje s tigri v njihovi državi. Slišali smo, kaj vse komisija počne na tem področju, kaj pa bi komisija še lahko poskušala narediti, tako glede financiranja, mm, kot je bilo že omenjeno prek nekih mednarodnih akterjev in pa kako bo zagotovila podporo za zaščito tigrov pred divjim lovom kaj še bi pa lahko naredil tudi parlament, da bi komisiji pomagal pri njenih prizadevanjih, naprimer, da se ta tema politično bolj izpostavi, ker je za naše državljane pomembna. Hvala. Het eh, woord is uh, barones Ledford. Gospa Ledford ima besedo. Uh, thank you very much, uh, chairman, for, um Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za besedo, kot je rekel Chris Davis. Tigri predstavljajo nek simbol in so zanimivi, pomembni, da jih ohranimo. Ta tema me že kar nekaj časa zanima. Rada bi se zahvalila vsem nevladnim organizacijam, ki so zelo dejavne glede te teme. Največ stikov sem imela z Agencijo za okolje, ki ima sedež v mojem volivnem okrožju. Oni sodelujejo tudi z organizacijo WWF v Indiji in so pred kratkim izdali knjigo o tem. V angliščini se ta knjiga imenuje Skinning the Cat. V angliščini tudi vemo, da je več načinov za to, kako odreti mačko, kar pomeni skinning the cat. Prizadevamo si za ohranitev tigrov in v zadnjih letih je bilo kar nekaj storjenega na tem področju. Imamo deklaracijo iz leta 2006, in druge dokumente komisije ter sveta. Želim pa podati neko dopolnilno vprašanje k vprašanjem Krisa Davisa in sicer najprej glede odziva Kitajske. Strokovnjaki najbolj poudarjajo ohranjanje prepovedi trgovine z deli tigrov in pa prepoved uh, farm tigrov. Kar 45 tisoč tigrov je na teh farmah in eh, veliki interesi so povezani z njimi. Nočem porabiti preveč časa, ampak nikakor se ne strinjam s tem. Take farme tudi omogočajo pranje denarja in divji lov na tigre je zelo škodljiv, zelo ogroža tigre. Ali je komisija govorila o tem vprašanju s Kitajsko? Gotovo so slišali, da gre za notranje vprašanje države, ampak zanima me, če je bila komisija dovolj pogumna, da je sprožila to vprašanje. Mislim, da je na kitajskem tudi veliko zamrznenih trupel tigrov, tudi na teh farmah. Potem glede financiranja. 2007 smo že postavili vprašanje glede tega in komisija je rekla, da je Indiji ponudila pomoč na tem področju, pa ta pomoč ni bila sprejeta. Indija je zdaj vzpostavila neko pisarno za boj proti divjemu lovu. Zanima me, kako Evropska unija pomaga tej pisarni, temu uradu. Zanima me, ali bi komisija bila pripravljena organizirati vrh o tigrih, morda v okviru ASEANA ali kakšne druge organizacije, skupaj z EU in združenimi državami kot opazovalci. Morda bi komisija lahko sprožila razpravo o tem. Zavedam se, da je veliko težav danes v svetu, gospodarstvo, revščina in tako naprej. Ampak vseeno je tudi to vprašanje ohranjanja populacije tigrov pomembno. Potem še ena privlačna tema zame je, da bi imenovali nekega ambasadorja tigrov. Morda bi to lahko bila kakšna oseba iz Bollywooda v Indiji ali kaj podobnega. Taki ljudje bi se lahko zauzemali za to temo. Potrebujemo podporo ljudi v teh državah, da bodo podprli prizadevanja. Ne gre samo za to, da mora Zahod podpirati taka prizadevanja. Podpiram vprašanje Krisa Davisa in zanima me, kaj meni komisija o tem, ali Evropska unija dela dovolj. Hvala, zdaj pa gospod Bois. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da sem zdaj odkril svojo vlogo za prihodnost, potem ko bom zapustil Evropski parlament. Morda bi lahko bil ambasador za tigre. Uh, Hotev sem samo postaviti kratko vprašanje. Gre za resno temo. Trgovanje s tigri je zelo problematično. Ampak najbolj me skrbi trgovanje z deli tigrov. To se pogosto uporablja, ti deli se uporabljajo v kitajski medicini in pa na drugih področjih. Veliko teh delov gre morda čez meje, čez Himalajo in tako naprej. Zato me zanima, kaj dela komisija na tem področju, da bomo lahko preverili na spletnih straneh, na vseh tistih, ki promovirajo zdravila iz delov tigrov. Naprimer, kako bi to lahko preverili in tudi prispevali, da se take stvari ustavijo. To je že bilo storjeno na mnogih področjih in morda bi lahko tudi tukaj preprečili to trgovanje prek interneta. Bowis, Hvala, John Bowis, gospa Evril Doyle. Hvala, gospod predsedujoči. Pozorno sem poslušala odgovor komisije gospodu Davisu. Mi čakamo zakonodajo, ki bo sledila pogajanjem in posvetovanju komisije o ogroženih vrstah. Pravzaprav sem obupana, da to področje ni deležno dovolj pozornosti. Zdi se, da biotska raznovrstnost izgubla na pomenu, predvsem, ko gre za raziskovanje. Rada bi, da me komisija spomni, kako oni definirajo tuje vrste. Tu lahko pride do različnih tolmačenj. Še posebej me skrbi to stališča podnebnih sprememb, ko bomo naleteli na to temo v tem kontekstu ali v kontekstu problemov ekosistemov ali problemov biotske raznovrstnosti. Ali gre tu za nedomače vrste ali kako? morda eh, gre za eh, kolonizacijo oziroma za premikanje določenih vrst z juga proti severu. Morda se spreminjajo načini vzreje, načini uh, življenja teh živali. Ribe se tudi pomikajo proti severu. Uh, In razlog za to je zasoljevanje oceanov in tako naprej. Ne vem, če vse to upoštevamo pri, našem, pri naših razpravah. Vzorci kolonizacije eh, in preseljevanja živali se spreminjajo. Gospa. Doyle, govorite že o naslednji točki. Mislila sem, da govorimo o obeh skupaj. Torej, samo o tigrih zdaj, samo o točki šest. Keljski tiger je bil ubit in ga ni več. Torej, povedala sem svoje mnenje. Upravičujem se, gospod predsedujoči, ampak rada bi zaključila, kje pa se tu nahaja uboga rdeča veverica v Evropi. Naveličala sem se že spraševati komisijo in pa uslužbence komisije, kaj delajo za to, da bi se naša rdeča veverica ohranila v svojem habitatu. In če to, kaj smo naredili pri invazivnih vrstah, menimo s tem, kaj nismo naredili, potem moramo zelo hitro ukrepati in tudi za rdečo veverico moramo kaj narediti. Gospa Islerbegan. Euh, Hvala, gospod predsedujoči. Omejila se bom na tigre. Rada bi se zahvalila komisiji za celovit odgovor, ki so ga dali na vprašanje Krisa Davisa. Bila sem poročevalka o akcijskem načrtu za bioraznovrstnost in ko govorimo o specifičnih vrstah, jih je veliko v nevarnosti, da izumrejo. In ko ena vrsta izumre, je to dokončno, zato je tako pomembno da skušamo zaščititi vrste, še posebej take vrste, kot je tiger, ki morajo ostati del naše naravne dediščine. Imam še nekaj vprašanj v zvezi s tem, kaj delamo tukaj v Evropi na tem področju. To je povezano tudi s tem, kar je povedal gospod Bowis. Gre za vključenost organiziranega kriminala in za trgovanje z deli tigrov. To je gotovo zločin. Ali imate kakšne ocene glede tega, koliko je tega trgovanja, koliko se ga odvija v Evropi? Ste bili v stiku z mednarodno carinsko organizacijo in imate od njih kakšne številke? In kot smo videli, lahko te dele kupujemo tudi prek interneta. Zanima me, ali imajo ukrepi proti temu že kakšne rezultate. Govorili ste tudi o milijonu evrov ter o Združenih narodih in carinski organizaciji. Ne spomnim se vseh številk, ampak pred nekaj leti je več denarja šlo za ohranjanje ogroženih vrst kot za zdravila. Torej, milijon evrov je tu samo kapljica v morje. Vendar pa se tako trgovanje še dogaja in zanima me, koliko tega je prisotno na našem kontinentu. Hvala, zdaj pa gospod Sibi. Nekateri kolegi so želeli resolucijo, ampak je bil urnik oziroma časovni okvir pretesen in omejiti smo se morali samo na vprašanje. Zato bi tu podal nekaj komentarjev. Mislim, da je dobro, da smo aktivni na tem področju, ampak res je, da na kitajskem obstaja veliko farm in veliko trgovin, ki delujejo brez moten. Naš kolega. Eh, predsedujoči delegaciji za Indijo, je tudi opozarjal na to in lahko si predstavljam, da Kitajci pravijo, ja, bomo naredili to, za vse si bomo prizadevali in dialog dobro poteka, ampak v resnici tega ne podprejo z dejanji. Druga stvar. Zelo me veseli, da je Kris postavil vprašanje o evropskih podjetjih, o tem, kaj evropska podjetja naredijo, da ne bi poslabšala habitatov. Vendar pa niso evropska podjetja tista, ki škodijo, druga podjetja to počnejo. In imamo mehanizme proti nezakoniti sečni na evropskih tleh in tako naprej. Habitati se uničujejo mi pa nimamo mehanizma za nezakonito sečno druge, za les, ki prihaja v Evropo. Zato bi bilo ključnega pomena, da Evropski parlament vzpostavi dobro zakonodajo, dobre mehanizme in na tem zdaj delamo. Še ena stvar. Komisijo pozivam, da pospeši proces uh, sporazumov. Imamo dobre sporazume, ampak zaenkrat smo podpisali samo enega. V tej perspektivi mislim, da da bi morali imeti tak sporazum s Kitajsko ali Indijo in to bi lahko pomagalo rešiti. Vprašanje. Ja, danke vel. Dan is nu het woord aan de... Hvala. Zdaj pa besedo predajam Evropske komisiji gospod Lagendorf. Najlepša hvala. Skušal bom odgovoriti na vprašanja, vendar ne vem, če bom uspel odgovoriti na vsa. Vesel pa sem, da se je pojavilo to vprašanje, ampak invazivne vrste spadajo že pod naslednjo točko in o njih bo govoril moj kolega. Ali smo zadovoljni, to je vprašal Chris Davis, torej ali smo zadovoljni z odzivom Kitajske. Prvi odziv smo dobili odgovor na resolucijo, ki je bila sprejeta na kopu 14. Eh, julija 2008 na stalnem odboru. S tem odzivom nismo bili povsem zadovoljni, zato smo mi in druge stranke pozvali Kitajsko naj ponovno poroča o temah, ki so se pojavile v resoluciji in sicer na naslednjem odboru julija 2009. Torej, izvajamo pritisk na Kitajsko, da bi podala bolj popolne informacije o tem, kaj namerava storiti na tem področju. Imamo tudi bilateralne stike, večkrat oziroma na več ravnih smo jih spostavili in s tem bomo še nadaljevali. Imeli smo delavnico, kot sem rekel, in še ena bo potekala, ki bo povsem posvečena tigrom. Mislim, da v prvi polovici letošnjega leta. V sodelovanju s sekretarjatom jo bomo organizirali, ukvarjali pa se bomo z mnogimi vprašanji, namreč kaj lahko naredimo s svojimi programi financiranja. Financirali smo že prvo stopno izgradne kapacitet eh, za izvajanje zakonodaj na tem področju in ogledali si bomo, kaj lahko naredimo tudi v kontekstu druge faze, druge stopne, ki se povsem posveča tigrom. Potem imamo še vprašanje, ali je na voljo še kaj drugih virov financiranja. Državam, kot je Indija, smo povedali, da če zaprosijo za financiranje, si lahko te možnosti ogledajo, vendar morajo sami zaprositi. In sicer to velja za programe financiranja, ki imajo široke parametre in to morajo proučiti države same. Financiranje je možno, ampak države nam morajo povedati, da želijo specifično financiranje za določena področja, eh, predvsem glede nezakonitega trgovanja s tigri kaj lahko naredi parlament. Lahko nam pomagate pri bilateralnih stikih s Kitajsko in Indijo. Lahko pomagate dvigati zavest, lahko jim poveste, da je na voljo financiranje, če ga želijo. Obstajajo tudi programi sodelovanja s posameznimi državami. mednarodna trgovina s tigri in proizvodi s tigrov, to bo še naprej prepovedano. In tako je že več kot 35 let od Vašingtonske konvencije je vprašanje mm, tudi nezakonite trgovine, ki kljub temu obstaja in tu že prehajam na drugo vprašanje, ki je bilo postavljeno, namreč obseg nezakonite trgovine. Prosimo OECD, da identificira različne tokove nezakonite trgovine. Mm, eno področje je nezakonita sečna in prodaja tega lesa, potem trgovanje z divjimi živalmi in tako naprej. Bolje je treba opredeliti obseg te nezakonite trgovine in na drugi ravni bomo lahko vzpostavili ustrezne ukrepe in jih primerjali tudi po različnih področjih, da bomo ukrepali proti tej nezakoniti trgovini. Glede nezakonite sečne naj povem, da je ta tudi relevantna za habitate tigrov, tu si prizadevamo za sporazume z državami. Zavedamo se potrebe po napredku na tem področju in edino, kar lahko rečem, je, da delamo vse, kar je v naši moči, da bi vzpostavili dialog in sporazume z državami, predvsem s Kitajsko. Potem trgovina prek interneta, to je tudi vprašanje, ki je povezano s trgovino z divjimi živalmi. Konec februarja bo v Kanadi potekala delavnica, ki bo proučevala obseg trgovine z divjimi živalmi, tudi v povezavi z zakonodajo in ogledali si bomo izzive, ki jih predstavlja internetno trgovanje. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanja. Povdarjam pa nujnost, ki ste jo tudi vi danes izrazili glede tega vprašanja. Upam, da bomo dobili nekaj pozitivnih novic, še posebej julija letos, ko se bomo <coughs> srečali na stalnem odboru. Hvala. Dank u wel, meneer Langendorf. Najlepša hvala. S tem je ta točka zaključena in prehajamo k sedmi točki dnevnega reda. Najprej dobi besedo predstavnik komisije. Anne Teller, you have the floor. Anne Teller, beseda je vaša. Thank you, Chair. Um, I understood that. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolikor razumem, gre tukaj za sprejem uh, vprašanj za usni odgovor v okviru plenoma. Ali imam prav? Ja. Potem bom odgovor komisije pustila za plenum, vendar pa bi rada podaja, podala pojasnilo gospe Doyle. Vprašanje o invazivnih vrstah je vprašanje, s katerim se komisija ukvarja, gre namreč za vedno večji problem v Evropi in obstaja vrzel v naši zakonodaji. Zaradi tega je komisija konec lanskega leta sprejela sporočilo, ki se osredotoča na invazivne vrste in podaja različne možnosti oblikovanja strategije Evropske unije. Sedaj se o tem posvetujemo z različnimi inštitucijami Evropske unije, tudi s parlamentom potem z državami članicami in tako naprej in oblikovali bomo novo strategijo za invazivne vrste in sicer leta 2010. Hvala lepa. Hvala lepa. Caroline Jackson dobi besedo. Samo kratko vprašanje za komisijo. Ne vem, ali prav razumem to, kar je povedala komisija, ali invazivne vrste vključujejo tako rastline, kakor tudi priljubljeno rdečo veverico, ki jo muči siva veverica. Ali je kakšno upanje, da bo zagotovljena tudi finančna pomoč za to, da bomo izkoreninili nekatere invazivne tuje vrste, ki predstavljajo velik problem eh, in sicer na jugozahodu Anglije, pa tudi v Strasburgu sem opazila. To je še ena stvar, ki v Strasburgu ni v redu. John Bowies. Mogoče bi morala vprašati Caroline Jackson, če je ona prinesla ta plevel v Strasburg. Vendar pa ne bom zastavil tega vprašanja. Če bomo čakali do leta 2010, potem se bomo soočili z resnim tveganjem, da naša rdeča veverica povsem izgine. Imamo tri milijone sivih veveric, in 120 tisoč rdečih veveric v Veliki Britaniji in vsak dan to število upada, vsak dan, ko ne naredimo nič. Komisija ima odgovornost in sicer glede na konvencijo o biološki raznovrstnosti, ki pravi, da bodo pogodbene stranke preprečile uvedbo invazivnih vrst, ki ogrožajo obstoječi ekosistem rastline in živali. Potrebujemo poročilo o dejavnostih, ki so bili, bile izvedene za zaščito. Ne gre zgolj za to, da komisija obljublja nove predloge čez leto in tako naprej. Govorimo o vevericah. Dve varice so za nas pomembne. Pomembne so za Italijo, pomembne so za Francijo, kajti gre za pot od Piemonta preko Francije, Švice in tako naprej. Torej, to ni omejeno zgolj na Veliko Britanijo in Irsko, poleg tega pa so tukaj še številne druge vrste, recimo zajedalec, eh, ki uničuje drevesa in tako naprej. pa tudi rastline oziroma živali, ki povzročajo hude posledice kot anafilaktični šok in tako naprej. Nekaj bo potrebno storiti glede tega. Kaj ti te vrste ne poznajo meja? Rad bi torej odgovor komisije glede tega, kaj počne v okviru konvencije o biološki raznovrstnosti in kaj namerava storiti v prihodnih letih. Davis. Chris Davis. Gospod predsedojoči, vprašanje številka sedem je namenjeno svetu. Ne gre zgolj za vprašanje komisiji, gre za vprašanje državam članicam. Gre za 27 držav članic, za 450 milijonov ljudi in te države morajo skušati upočasniti izgubo biološke raznovrstnosti. rad bi nekaj številk, nekaj podatkov, koliko krat so o tem razpravljali v svetu, v svetu za kmetijstvo, v svetu za okolje in tako naprej. Cela vrsta svetov je upletena v to. Države članice z veseljem podprejo eh, te načrte, dokler je njihova izvedba obljubljena nekje v prihodnosti, čez nekaj let, vendar pa nimamo več časa nažalost obračamo strani v koledarju in problem je sedaj tik pred nami. Govorimo o izgubi biološke raznovrstnosti, o izgubi življenja na našem planetu in zaradi tega moramo storiti več. In tisti, ki je tukaj najbolj odgovoren, je svet. Phil Doyle. Avril Doyle. Hvala lepa za vašo potrpežljivost, gospod predsedujoči. Ali bi lahko vprašala komisijo, katero definicijo uporablja za tuje invazivne vrste. In kje je meja med tujimi invazivnimi vrstami in pa med ponovno kolonizacijo zaradi podnebnih sprememb? Pogovarjamo se o rdeči veverici, ampak to je samo primer, lahek primer. Caroline je omenjala, da obstajajo tudi druge invazivne vrste, ki povzročajo veliko škodo našemu ekosistemu, biološki raznovrstosti v našem ekosistemu. Gre za tisoče invazivnih vrst, ki so bile namerno ali pa po nesreči prinešene v Evropo. Dve leti bomo morali čakati. 18 mesecev bo potekala razprava v odborih in tako naprej, preden bomo o tem lahko razpravljali v plenamu. Mislim, da bo trajalo vsaj štiri leta, preden bomo sprejeli kakršenkoli konkreten načrt v Evropski uniji. Potem pa ne bo nobene retrospektive. Lahko zastavim to vprašanje komisiji. V tem trenutku. zakonodaja velja šele v trenutku, ko je sprejeta ali se bomo lahko soočili z vprašanjem sive veverice, če bo zakonodaja sprejeta eh, šele čez tri leta ali bo ta zakonodaja torej veljala v tistega trenutka in za invazivne vrste, ki bodo problematične od tistega trenutka naprej. Do takrat bomo že izgubili določene vrste. Invazivne vrste uničujejo evropske vrste in invazivne vrste uničujejo biološko raznolikost tako v Evropski uniji, kakor tudi po svetu. Hvala lepa. zaključili bomo z to eh, temo. Če bomo uporabljali te metode za sive veverice, potem eh, bomo jih imeli še na milijone več. In potem bo trajalo še dlje, da to vprašanje rešimo. Kdo se strinja, da bi to vprašanje zastavili komisiji?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 Dobro, še enkrat. Kdo je za? Za vprašanje svetu. Okay. Tudi soglasno sprejeto. Gospod Sakoni, predsedojoči, mislim, da je bila ta razprava predolga. Right. Um. Imate. Naslednja točka na dnevnem redu. the labeling of tires with Naslednja točka, torej označevanje pneumatik glede na energetsko učinkovitost. Poročevalke ni. Gospa Hasi pa bo prevzela njeno vlogo. Beseda je vaša. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivon, että tämän voin esitellä lyhyesti, koska todella aikaisemmat asiat ovat vieneet paljon aikaa. Najlipša hvala upam, da bo ta razprava kratka, kajti predvsej dolgo smo se ukvarjali z drugimi točkami. Gre za vprašanje zmanjševanja uporabe goriv in pa zmanjševanje obrabe pneumatik. Evropski trg je v tem trenutku zelo konkurenčen. Potrošniki pa nimajo zadostnih informacij glede lasnosti posameznih pneumatik. Gre torej za ceno in pa za znamko in to situacijo je potrebno izboljšati. 20 do 30 odstotkov energije ki poganja vozilo, je namenjeno premagovanju upora pri pneumatikah. Obstajajo različne vrednosti za različne pneumatike. Povprečen upor pneumatike za celatno floto bi moral biti kar se da najboljši in to bi pomenilo petodstotno znižanje uporabe goriva. Na ta način bi potrošniki dobili povrnjena sredstva za nakup. Zaradi tega moramo potrošnike bolje seznaniti tako da bodo lahko sprejeli ustrezne odločitve glede pneumatik, ki lahko zmanjšajo porabo goriva. Najboljše pneumatike na svetu ne bodo zmanjšale porabe goriva, če ne bomo poskrbeli tudi za izboljšanje obnašanja voznikov in če ne bomo poskrbeli za manj požrešne motorje boljše seznanjanje potrošnikov, kar zadeva hrup, ki ga povzročajo pneumatike, pa tudi kar zadeva oprijemanje cestišča, bi bile prav tako zaželjene. Rebeka Harms je podala nekaj predlogov sprememb, ki skušajo okrepiti osnutek komisije in pa cilje tega osnutka, kot naprimer u povezavi z hrupom. Potrebujemo poenostavljen sistem semaforjev, kaj ti številni potrošniki ne razumejo sistema decibelov. Rebeka Harms skuša tudi opogumiti potrošnike, da bi uporabljali spletno stran, ki bi jo pripravila komisija in sicer z vsemi ustreznimi informacijami. Tudi sam bom skušal biti kar se da kratek. Gospa Hasi se je seveda osredotočila na pomembne faktorje, kot recimo na hrup, ki ga povzročajo pneumatike ali pa na porabo goriva, ampak ne pozabimo tudi na varnostne vidike, ki jih moramo ravno tako upoštevati. Recimo, ko gre za oprijem eh, pneumatik na mokri cesti, pozdravljam to direktivo, mislim, da je to dobra ideja, nihče z veseljem ne kupuje pneumatik. Linda pravi, da, ampak nikogar drugega ne poznam, ki bi z veseljem kupoval pneumatike. Torej, je potrebno izboljšati situacijo. Izboljšamo pa lahko tudi predlog komisije. Komisija predlaga, da bi pneumatike imele ustrezne nalepke. Ja, to bi delovalo, če bi potrošniki šli od pneumatike do pneumatike in si ogledali eh, posamezne karakteristike, vendar pa tako trg nažalost ne deluje. Zaradi tega mislim, da ni tako zelo pomembno, da ima vsaka pneumatika nalepko, ampak je bolj pomembno, da so te informacije zagotovljene v brošurah. Ne vem, ali bi delovala spletno stran, ki jo predlaga gospa Harms. Nasprotujem pa vnašanju informacij na samo pneumatiko. Zauzemam se za to, da bi potrošniki imeli kar se da veliko informacij, vendar pa mislim, da bi bili stroški za vnašanje vseh teh informacij na stran pneumatike previsoki in večina ljudi teh informacij tako ali tako ne bi razumela. Zato ne vem, če so ti dodatni stroški upravičeni. To so glavne točke, ki sem jih želel izpostaviti. Veselim se že sodelovanja z gospo Harms in upam, da bomo imeli uravnotečeno poročilo. Hvala lepa. Matijas Grote sedaj. Imeli smo poročilo, oziroma sprejeli smo poročila Sakoni in sedaj logično prehajajo dopolnilni ukrepi in tukaj gre za uh, zvišanje učinkovitosti pneumatik. Na prvem mestu mora biti varnost in to je podaril že govornik pred menoj. Industrija zasleduje integriran pristop, kar se tega tiče in s tem je to tudi zagotovljeno. Zakaj je ta predlog tako simpatičen. Pri poročilu zakoni smo govorili samo o novih avtomobilih. Sedaj pa bodo dobili prednosti tudi tisti, ki uporabljajo stare, rabljene avtomobile. Prihranili bomo emisije CO2 in to se bo sedaj nanašalo tudi na tiste potrošnike, ki eh, si ne more privoščiti novega avtomobila. Torej prihranek bo znašal 10 odstotkov. Poročevalke danes ni z nami in to je škoda, kajti za njo bi imel nekaj vprašanj. Ampak morda lahko odgovori kolegica Hasi, kar se tiče črtanja predloga spremembe 18. Nisem razumel, zakaj je, je tam črtana cela vrstica. In tudi kar se tiče spletne strani, imam tu vprašanje za predstavnika komisijo. In kar se tiče eh, birokratskih ovir oziroma birokratske obremenitve, kajti stranka je tista, ki mora plačati, če bomo uvedli spletno stran. In zanima me eh, odziv komisije v zvezi s tem. Zanima me tudi, kakšen učinek ima ta direktiva na odstranjevanje pneumatik. Govorili smo večkrat o, finih, eh, o finem prahu. Kaj ti um, nastajanje finega prahu je povezano tudi z pneumatikami. Zanima me mnenje komisije. Razmisliti moramo tudi o tem, ali bi bilo primerno uvesti direktivo ali uredbo. In tudi tu se obračam na komisijo. Zanima me, zakaj ne uvaja uredbe. Kar se tiče označevanja, gospa Harms je zahtevala, da bi označevali vse, kar se tiče kotalnega upora, emisiji hrupa in drugega. Kar se tiče kotalnega upora, mislim, da je to navedeno že drugot. Po mojem mnenju bi morali biti enostavni, zadeva ne bi smela biti preveč zapletena, tako da bi vsak potrošnik lahko šel v trgovino si pogledal katalog pneumatik in tam našel posem jaz preprosto razlago. Oznaka decibelov, kar predlaga poročevalka, se mi zdi odlična, kajti potrošn, malo potrošnikov vede, kaj pomenijo decibeli. In če uh, se decibeli povečajo za tri, to pomeni podvojitev hrupa. Zato pozdravljam predlog gospe Harns. In sicer, da bi to uvedli um, v, v obliki semafora. Uh, kakšen bo ta semafor na zadnje, to si moramo še pogledati. Na vsak način bom sam uložil eh, predloge sprememb in veselim se odgovorov komisije. Ja, ik zou zelf nog één opmerking aan willen toevoegen. Um, Hvala lepa. Sam bi dodal rad še pripombo. Proizvajalci avtomobilov montirajo na svoje nove avtomobile slabe in poceni pneumatike, ampak tega potrošniki ne vedo. In tudi ne vedo, kako bi se proti temu borili. To nazadne pomeni, da eh, je nazadne. Um, ehm, Da na zadnji takrat, ko potegne potrošnik, kajti več mora izdati za benzin in tako naprej, čeprav obstajajo na trgu boljše pneumatike, ki so sicer dražje, ampak tega potrošnik ne ve. In to je spet vprašanje, ki bi ga lahko še bolje osvetlili. Hvala, sedaj dajem besedo komisiji. Želi besedo še Evropska komisija? Prosim. Euh, Hvala lepa. Poskušal bom nakratko odgovoriti na vprašanja. Zahvaljujem se gospe Harns za opravljeno delo. Hvala lepa za razpravo v tem odboru. To je predlog, za katerega upamo, da bo koristen v številnih vidikih, kar se tiče prihranka energije, kar se tiče znižene emisij CO2 ja, in kar se tiče prihranka za potrošnike. Slišali smo različna vprašanja in v poročilu gospe Harms je še več vprašanj. Želim se odzvati na kratko na nekaj vprašanj, naprimer kar se tiče hrupa. Gotovo je to obremenitev in to je obremenitev, ki je skrb pozbojajoča. Ampak parametra na etik, druga dva, et, eh, druga dva podatka na etiketi pa sta pomembnejša za potrošnike, torej manj goriva in pa vidik varnosti. To, ta dva vidika sta življensko pomembna. Hrup tukaj gre za hrup zunaj avtomobila, to je hrup, ki ga občutijo drugi, ne voznik. In bojim se, da je potrošniku prav vse eno, koliko hrupa povzroči drugim. Kajti znotraj svojega lasnega avtomobila ga to ne moti. In bojim se, da če bi tukaj podarjali hrup, bi potem eh, šlo to na škodo drugih dveh vidikov, ki pa se mi zdita izredno pomembna. Torej, govorimo o drugih dveh vidikih na označbi. potrebujemo uravnoteženost obeh parametrov. Ne gre za to, da bi bil en bolje podarjen kot drugi. In kar se tiče hrupa, mislim, da bi se morali s tem ukvarjati v določenih poklicnih a, a, skupinah ali pa na področju a, javnih naročil. Na vsak način eh, moramo imeti možnost izbire, ko vemo, koliko imitiramo eh, v okolje. Potem so nas prosili, naj eh, navedemo določene informacije na pneumatikah. Mislim, da to ni nujno tako drago, če to izvedemo. Oziroma, to bi bilo zelo drago in to bi zgrešilo naš cilj, kajti na ta način bi preobremenili potrošnike. Naprimer, če bi preverjali tlak v pneumatikah, kar se tiče varnosti, je to zelo pomembno. Tisti, ki ste že kdaj poskušali preveriti tlak v pneumatikah, veste, da je težko ugotoviti, koliko zraka moramo dodati. Če bi potem na zonani strani pneumatike navajali še vse druge podatke, bi to postajalo še teže in morda uh, bi se potem še manj ljudi ukvarjalo z uh, pravilno mero tlaka um, v pneumatikah. In zato mislim, da ni v redu, da navajamo preveč informacij na zonani strani pneumatike, ker to bi bilo uh, kontraproduktivno. Potem so tu še vprašanja v povezavi z dejstvom. da je tu še vprašanje sredstev. Mislim, da eh, dosegamo nekoliko umeten učinek. če bi zadevo o, o, naredili bolj spektakularno, če bi imeli prazno polje, potem bi e, moral potrošnik sprejeti jasno odločitev. Kaj ti tukaj gre za vprašanje praznih e, pol? E, potrošnik bi se moral odločiti, ali bo kupil više razred pneumatike ali nižji. Če bi, bil, če bi bila tu razlika velika, hočem reči, mi bi na ta način, mi, mi a, pozivamo potrošnike naj se odločijo za više razred pneumatik. Želimo biti spektakularni tu, zato da bi potrošnika nagnili k temu, da se odloča za višji razred e, pneumatik. Rad bi navedel še nekaj drugih elementov. Zinski. Ke pneumatike niso predmet tega predloga. Poročevalka je na to upozorila. Če bi določili detajle v tem odboru, potem bi bil to dober pristop. Potem ste spregovorili še o nekaterih drugih zadevah. naprimer o recikliranih eh, pneumatikah ste govorili. Dajali smo, da je dobro, če tega ne vključimo v področje veljavnosti, kajti nimamo merilnih metod, da bi to ugotovili. Torej, da bi preverjali podatke, ki jih navajajo proizvajalci. Zmogljivost je zelo odvisna od novih pneumatik in od starih. Torej, rezultati so tu zelo različni, glede na to, kakšen je bil postopek proizvodnje. Tu so potrebne še raziskave in stroški bi bili v tem primeru tako visoki, da bi a, bili odvračilni kajti um, v glavnem v tej industriji, v tej panogi delajo majhne in srednje velika podjetja. Na ta način bi lahko odvi, uničili posel. Pri vsake obnovi imamo pneumatike, ki nam jih ni treba več reciklirati. Torej, prednost moramo dati novim pneumatikam. zato tega nismo vključili v ta zakonodajni predlog. Ko bomo direktivo preverjali, bomo more biti vključili tudi obnovo. Euh, euh. Dobro. Potem še nekaj. Te razprave smo bili priča že v odboru ITRE lahko bi vzbudili vtis, da želi komisija povsod nanesti označbe in nazadnje tudi na pneumatike. Pri vseh pneumatikah že obstaja označba in tu so navedene bistvene lasnosti pneumatik, naprimer veličina oziroma velikost. Tako da vsi, ki imajo posla z eh, pneumatikami, vedo, kako velike so, Torej, kar poskušamo storiti je to, da bi bila ta označba nekoliko razširjena, da bi lahko na njej navedli še več informacij. Ne gre za to, da sedaj zahtevamo uvedbo novih označb. Mislim, da bi lahko na ta način dali na razpolago vse potrebne informacije. Tako bi lahko zbudili pozornost prodajalcev, pa tudi potrošnikov, ki želijo kupiti nove pneumatike. Dejali ste, da gre tudi za to, da upoštevamo pneumatike, ki se ne nanašajo na nove avtomobile, ampak ki se kupijo kot eh, nadomestek. Torej, to so bile moje pripombe. Če imate še kakšne vprašanja, sem vam na razpolago. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Taksija. Gospa Hasi ima besedo. E, eh, nekako... Najlepša hvala vsem kolegom in pa komisiji za podano mnenje. Seveda ne morem posem govoriti v imenu Rebeke Harms, vsekakor pa ji bom sporočila to, kar ste povedali. Glede vprašanja vlivanja informacij v pneumatike. Stroški bi bili minimalni, kolikor vem. Zelo težko bi razumela, da bi bili stroški ovira, kajti res so izjemno nizki. Potem pa razred D oziroma črtanje pneumatik D oziroma oznake D. Strinjam se s poročevalko in glede na to, da imamo oznake od A do G, glede na to, da ta sistem vsekakor obstaja pri različnih proizvodih in potrošniki vedo, da A nekaj pomeni, B nekaj pomeni in tako naprej, bi bilo nelogično, če D ne bi obstajal. V primeru hladilnikov je nelogično, da imamo A plus in A plus plus. V trgovinah pa teh oznak pravzaprav ne vidimo. Izgleda kot, da bi A bila najboljša kategorija, v resnici pa je šele tretja. Well, mevrouw Hassi, dan de timetable, de dat... Hvala lepa, gospa Hasi. Rok za predloge sprememb je 11. februar ob 12 glasovanje 16. marec. Rok za predloge sprememb v odboru ITRE je 24. februar in glasovanje v odboru ITRE je 30. in 31. marec. Na plenarnem zasedanju se bo to obravnavalo maja. In sedaj predajam vodenje eh, sestanka gospe Hasi. No niin, hyvät ystävät, ja jäljellä on enää. Tako, dragi prijatelji, eno točko še imamo na dnevnem redu in sicer obnovljeno oziroma prenovljeno socialno agendo. An Ferreira. Oui, euh, merci, madame Assi, avec le regret quand même de consacrer si. Hvala lepa, gospod Hasi. Obžalujem. Euh, da imamo tako malo časa za to točko. Mislim, da je to odločilno vprašanje. Kajti izdelati moramo stališče o tem poročilu. Obnovljeva socialna agenda je že dolgo prečakovana. Prihaja zelo v poznem trenutku. Vsebuje nekaj pozitivnih elementov, lahko pa obžalujemo tudi to, da nekaj točk manjka. In te bi morali še dopolniti. Evropska unija ima danes večjo odgovornost kot kdajkoli prej v tej gospodarski in socialni krizi. In eh, ponuditi mora odgovore ljudem, ki jih ogroža revščina. Tukaj gre za 6 milijonov ljudi. Evropski državljani želijo Evropo, ki jih ščiti in ki jim ogoča boljše življenje iz socialnega vidika, pa tudi iz okoljskega vidika. Želijo si boljšega življenja tudi z zdravstvenega vidika. Napisala sem nekaj vrstic in osredotočala sem se na zdravje in okolje. Mislim, da to predlog komisije nekoliko zanemarja. Želela bi si, da bi komisija te točke močneje povdarila, kajti državljani, ki so najbolj ogroženi, živijo v okolju, ki je najbolj ogroženo. In eh, ti ljudje so najbolj prizadeti tudi zdravstvenega vidika. Podariti je potrebno te točke. Hkrati pa je treba povedati tudi to, da mora Evropska unija zdravstvene in okoljske načrte uskladiti tudi z načrti eh, držav, članic. In to smo tudi že storili. Potrebno je povedati še nekaj. Potrebujemo nove predloge. In vprašati se moramo, kakšen vpliv povzroča okolje na zdravje. To je potrebno povezati tudi z boleznimi, katerim so izpostavljeni državljani, kajti rakavih obolenj je vedno več. Pomembna mi je še ena točka. Povedati je treba, kako se lahko bolje odzovemo na okoljska in zdravstvena vprašanja na evropski ravni. In ponuditi moramo tudi odgovore na javnih mestih. To vidimo sedaj, kajti v kriznih časih je tako, da se ljudi obrnajo na države. Države naj bi zagotovile rešitve. Države članice pa se ne morajo odzvati same in državljani pričakujejo odgovore od Evropske unije. To velja za okolje, za zdravje, pa tudi za delovna mesta, ki so povezana za zdravje. To so pomembni dejavniki. Tudi socialno okolje je pomembno za gospodarstvo, za zagotavljanje delovnih mest, za socialno okolje. Vseh teh točk sem se lotila tudi v poročilu. Dajala sem, da mora Evropska unija spodbujati storitve javnega in splošnega interesa, veliko pa mora storiti tudi za eh, socialno gospodarstvo in za zdravje. To vam želim ponazoriti. V bolnicah, kjer zdravijo rakava obolenja, naprimer, če, tam, če imamo tam osebo, ki tam dela in je tam plačana, sta tam vedno še dve osebi, ki prav tako sodelujeta in eh, delata eh, za ston. Priznati je treba pomen teh, delovnih, teh prostovoljnih delovnih mest. Ne glede na to, ali je to prostovoljno delo ali ne, oziroma kakšen status to delo ima. Mislim, da je to Eh, delo, ki ga je potrebno priznati na evropski ravni. Rok za predloge sprememb je bil predviden za danes ob 18. ampak to je bilo predvideno na sredo ob 18. Če smemo zapisati samo deset vrstic k določeni temi, moramo biti zelo jasni. In sama sem se poskušala lotiti teh tem, zlasti kar se tiče zdravja. In podarila sem, da morajo imeti vsi državljani dostop do visokokakovostnih zdravstvenih storitev, storitev, ki so blizu njihovih domov. In direktiva o čezmejnih zdravstvenih storitvah nam ne bo nujno pomagala. To bi bilo na kratko vse. Hvala. Najlepša hvala gospa Ferreira, nažalost, se je čas že iztekel. Torej, bi prosila vse, ki želijo besedo, da so izjemno kratki. Skušali bomo najti čas za pravo razpravo, vendar pa bo to odvisno med drugim tudi od tega, ali bo 16. marec rok za sprejem tega mnenja. Gospod Bušem Matthews. Uh, uh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Imam štiri predloge sprememb, ki sem jih uspel vložiti pred 27 minutami, čeprav imamo sedaj še dva dni časa. Moj namen je, da okrepim vaše poročilo, ne da ga ogrozim. trije predlogi sprememb se navizujejo na isti koncept, kajti vaše poročilo je precej črno-belo, recimo uvodna izjava D, ki govori o gospodarski krizi in kako ta prispeva k okoljski krizi in tako naprej. Ja, prav imate, mogoče to res prispeva k večji okoljski krizi, morda pa tudi ne zaradi tega, ker je manj industrijske dejavnosti, manj onesnaževanja in tako naprej. Torej, le nekaj sprememb predlagam. Pa še odstavek 5 predlagam, da ga črtamo, ne zato, ker se z njim ne strinjam, ampak zato, ker bi bilo veliko boljše, če bi bil ta vložen kot predlog spremembe v odboru za zaposlovanje. Sam sem bil poročevalec v tem odboru za čezmejne zdravstvene storitve. Ta odstave govori o socialnih storitvah, o vlogi socialnega gospodarstva in o ustvarjanju delovnih mest. To spada v področje odbora za zaposlovanje. Torej, če bi ta odstavek vložili v odbor za zaposlovanje, bi bil zagotovo sprejet. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik komisije. Merci, madame la présidente, madame la rapporteur. Um, euh, de manière générale, la commission. Hvala lepa, gospa poročevalka, gospa predsedajoča. Komisija vas podpira rad bi nekaj pripomnil. Rekli ste, gospa poročevalka, da predlog komisije prihaja pozno. Omenjali ste tudi povezavo za gospodarsko krizo. Julija 2008 je komisija sprejela sporočilo in gospodarski pogoji so bili takrat drugačni kot danes. Vmes se je komisija tudi odzvala na gospodarsko krizo. Sprejeli smo konjunkturni program in sicer novembra in to je bilo tudi potrjeno. Komisija bo prispevala svoj prispevek e, k gospodarski krizi in sicer spomladi na gospodarskem e, svetu. Potem sem želel povedati še nekaj o celotnem pristopu, kar se tiče socialne agende. Imate prav. Vsa politična področja moramo vključiti, pa naj gre za gospodarstvo, izobraževanje, raziskave in tako naprej. Vse to moramo tudi upoštevati. Ne gre samo za socialna vprašanja. Potem gre tudi za to, da a, na najboljši način vključimo Lizbonsko strategijo. Komisija razmišlja tudi o novi Lizbonske strategiji po letu 2010 in takrat bomo poskušali doseči te cilje. To bi bile moje pripombe, sicer splošne narave, morda še zadnja točka. O evropskem gospodarstvu. zaposlujajo nas eh, socialni učinki in pa nove zaposlovalne strukture. Komisija dela tudi na tem področju in po naslednjih mesecih predložila, izdelala svoje predloge. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa predstavniku komisije, gospodu Moranu. Časovni okvir je sledeč. Saatiin, äh, saatiin keskiviikkoon kello 18 asti ja äh, päätös, äh, mikäli valiokunta... te lahko videli, je rok za vložitev predlogov sprememb v sredo ob 12. oziroma ob 18. zvečer in če bomo imeli sejo. 16. marca bomo mnenje sprejeli takrat. Sicer pa 16. ali 17. februarja. Sekretarjat pa mi pravkar sporoča, da je rok 16. marec. Hvala lepa za to razpravo. Vidimo se ponovno jutri zjutraj v isti dvorani.